Mislim, da lahko začnemo. Dragi kolegice in kolegi, spoštovane gospe in gospodje, veseli me, da lahko zdaj otvorim to javno razpravo na temo hrupa in vas seveda vse prisrčno pozdravljam, predvsem gospod Sidlo iz polskega ministrstva za promet, državno sekretarko. Pozdravljam veliko delegacijo. Vsi se zavedamo, da je hrub velik problem in ta problem moramo rešiti tako, da bomo imeli vsi dobro prihodnost. Seveda se ukvarjamo z hrupom tako na cesti kot eh, pri železnici. O tem smo večkrat se razpravljali. Imamo zelo dobre udeležence na, našem, na naši javni razpravi, ki so tudi prišli in se odzvali našemu vabilu. Prvi sklop eh, bo začel gospod Benhard Berger, ki prihaja iz GDNV, iz Evropske komisije. Sledil pa mu bo Mark Whittle, eh, Center za strategijo in evalvacije. Hvala lepa in v desetih minutah dobite besedo. Kdo od vaju želi začeti? Honorable members of parliament, ladies and gentlemen, gospi in gospodje. Najprej se vam želim zahvaliti za zanimanje, za hrup, za direktivo o hrupu, zato da ste organizirali to javno predstavitev in zato, da se odeležujete te javne predstavitve. Veliko veselje mi je, da vam lahko govorim o tem, kako daleč smo pri ocenjevanju direktive o hrupu in o situaciji v EU bolj nasplošno. splošno. Eh, pred kratkim smo objavili poročilo in sicer Hrup v Evropi 2015 in to poročilo kaže, da je hrup z eh, ceste najbolj pogost vir hrupa. 125 milijonov ljudi je negativno prizadeti zaradi eh, te vrste hrupa nimamo še celovite slike o zadnji situaciji v EU in sicer zato, ker se zamuja z izvajanjem direktive. Te številke so še eh, podcenjene, ampak vendarle kažejo, da je 30 do 50 tisoč eh, prezgodnih smrti v EU zaradi hrupa in hrup ogroža človekovo zdravje in je druga največja okoljska nevarnost za zdravje ljudi po uh, onesnaženju zraka. Vendar um, hrup ne prizadeva samo ljudi tem in zdravja, temveč tudi zdravstven sistem. To vodi do izgube produktivnosti in to vpliva na evropsko gospodarstvo. Um, zato je Evropska unija v okoljskem akcijskem načrtu za, do 2020 se zauzila, da se zniža hrup v Evropski uniji in da se približamo eh, priporočenim mejnim vrednostim, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Torej potrebujemo politiko v zvezi s hrupom, ki temeli na zna, zadnjih znanstvenih dognanjih in potrebujemo ukrepe, ki omejujejo hrup pri viru, uh, Eh, hrup oziroma problem hrupa je nekaj, česar ne more rešiti samo Evropska unija ali države članice, kajti vključiti moramo tudi lokalne in regionalne akterje. Iz našega vidika, in jaz govorim v imenu Evropske unije, sta dva glavna cilja. Torej, hočemo se boriti proti eh, hrupu eh, pri viru v skupnem trgu in sicer, da znižamo zn Eh, hrup, ki prihaja z vozil in razen tega potrebujemo tudi skupen pristop za ocenjevanje eh, hrupa. Torej, gre za direktivo, Evropsko direktivo o okoljskem hrupu, za to gre. In cilj te direktive je, da se doseže skupen evropski pristop, da preprečimo ali zmanjšamo eh, uh, učinke izpostavljenosti okoljskemu hrupu, kar škodi zdravju. Eh, da bi to dosegli, uh, gre za dva pristopa in sicer zbiranje podatkov o izpostavljenosti hrupo, hrupu in da uporabimo te podatke za obveščanje ljudi, tako da lahko ugotovimo, kolikšen je hrup pri viru in razen tega um, je treba akcijske načrte sprejeti tudi na osnovi javnega posvetovanja. In pri tem javnem posvetovanju, to javno posvetovanje je vključeno in je del direktive same. To, kar EU in direktiva ne predvedeva in sicer ne določa mejnih vrednosti in tudi ne ciljnih vrednosti in tudi ne predpisuje. Um, ukrepe, ki bi jih morale izvajati države članice. To je v pristojnosti držav članic. Da bi zbrali prave in primerljive podatke o izpostavljenosti hrupu, je pomembno, da uporabimo skupne metode, kajti če merimo z različnimi metodami, rezultati ponavadi očitno niso eh, primerljivi pomemben korak je bil ta, da smo se 2015 dogovorili za skupno metodo za ocenjevanje hrupa v Evropski uniji in sicer je to priloga 2 in metoda se imenuje Knossos EU. In uh, upoštevajoč ocenjevanje uh, hrupa, to lahko delajo države članice in sicer eh, priloga 3 eh, spet eh, zagotavlja skupno metodo, skupen pristop in komisija zelo odblizu spremlja to, kar dela Svetovna zdravstvena organizacija oziroma oddelek za Evropo v okviru tega. v sporedno z um, to direktivo in prilogo 2 in 3. Direktivo eh, trenutno prebirjamo tudi v okviru Evropskega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov REFIT in eh, prav gotovo poznate ta program. In sicer nekaj pobud izvajamo že dalj časa in treba in uporabljamo standardne kriterije za ocenjevanje uspešnosti teh pobud. In ti standardni kriteriji so uh, navedeni tu in sicer pri ocenjevanju eh, ocenjujemo, ali so cilji um, doseženi na učinkovit in uspešen način. To uh, vključuje stroške, upravno breme in tudi, ali je direktiva skladna z drugimi predpisi. Uh, ali je direktiva še vedno potrebna in ali um, nudi dodano vrednost temu, kar bi države članice lahko tudi same izvajale, torej ali obstaja dodana vrednost um, EU. V skladu s smirnicami Evropske unije o programu RIFIT smo objavili časovnico za ocenjevanje novembra 2015, to najdete na spletni strani generalnega sekretarjata in na tej uh, časovnici si lahko ogledate tudi podrobnosti vprašanj, ki jih obravnavamo pri tem ocenjevanju. Da bi nam pomagali pri ocenjevanju, imamo tudi um, zunanje izvajalce, ki izvajajo študijo in ta pogodbeni partner sedi tu ob meni, ki je zbral veliko podatkov, informacij deležnikov, in študijo, on bo uh, tudi predstavil za mano um, izsledke te študije in to bo osnova za nadaljno delo komisije. To bo eh, torej delovni dokument komisije, ta študija, vendar študija še ni končana. In ne morem še nič povedati o rezultatih tega. Vendar morate videti, da ob rezultatih študije in študije je pomembno izhodišče, moramo upoštevati tudi druge elemente, kot je javno posvetovanje na začetku leta in tudi um, sodelovanje drugih služb komisije mogoče bomo prišli do drugačnih zaključkov kot, kot, kot pogubeni partner, vendar bomo objavili našo evalvacijo skupaj s študijo in poročilom na spletni strani in to vse ob istem času. Uh, in potem um, 2017 je predviden naslednji korak. Um, in tudi Tu bomo uporabili predvsem rezultate študije, izvajanja direktive in razen tega bomo dobili pregled nad eh, tem, kako se razvija hrup v Evropski uniji. Odvisno od eh, rezultata ocenjevanja bomo to poročilo posredovali tudi parlamentu in potem bo sledili nadaljni koraki na področju politike hrupa. Dovolite, da povzamem. Torej, dogovorili smo se za metodo ocenjevanja hrupa. Države članice morajo to uporabljati od konca leta 2018 naprej. Potem imamo razmerje med odmerkom in učinkom, to je še treba sprejeti in ko bomo tako daleč, bomo razpravljali z državami članicami. Potem na osnovi eh, eksterne študije bomo ob koncu letošnjega leta objavili evalvacijsko poročilo in tudi eh, na začetku 2017 bomo predložili poročilo o izvajanju, ki bo vključevalo mogoče tudi že korake, nadaljne eh, korake na področju politike Hrupa. Hvala lepa. To je bil prvi prispevek. Zdaj pa imam gospoda Whitla iz Centra za strategije in ocene. Izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod Berger, člani Evropskega parlamenta, gospod in gospodje, sem Mark Wesley iz eh, Centra za storitve strategije in evalvacije. Opravili smo evalvacije direktive o okoljskem hrupu skupaj. Tudi z strokovnjaki za okolje in ekonomijo in okoljske ekonomiste. Govorili smo tudi o ukrepih za eh, zmanjšanje oziroma najšanje učinkov hrupa na osnovi direktive. Prav. Predstavil bi vam ugotovitve študije. Zasledovali smo eh, dva osnovna cilja, kot je gospod Begr že umenil. Kot prvo eh, direktiva pripisuje, da je treba izvesti revizijo eh, dvakrat na pet let pri izvajanju direktive in poskušati oceniti, probleme, ki so se pojavili v petletnem obdobju izvajanja. Drugi cilj pa je evalvirati, oceniti samo direktivo v kontekstu programa REFIT. Poročilo skupaj z delovnim eh, dokumentu komisije, kot tudi z končno revizijo komisije, bodo objavljeni konec leta, kar zadeva samo metodologija dela. Ne morem seveda govoriti o podrobnosti, ker nimam za to časa, smo pa uporabili zelo strogo metodologijo in upoštevali okoli 100 akterjev, izvedli smo delavnico za validacijo. Prav tako smo dobili zelo veliko povratnih informacij različnih eh, deležnikov, ki smo jih potem vključili v evalvacijsko študijo. Če se posvetim eh, ciljem evalvacije, o tem je govoril že moj predhodnik, ampak predvsem moramo pogledati na eh, tipične probleme evalvacije. Kaj smo storili v neodvisni evalvaciji za Evropsko komisijo, ki je bilo treba prilagoditi vsega, evalvaciji direktive o okoljskem hrupu. Zdaj pa še nekaj ugotovitev glede posameznih kriterijev evalvacije. Kar zadeva relevantnost eh, direktive, je bil sprejet eh, skupni pristop eh, ocene pristop upravljanja z hrupom. Želeli smo se imeti primerljive in konsistentne podatke na evropski ravni. Države članice eh, morajo sprijeti skupni pristop in eh, zbrati ustrezne podatke, kar je zahtevalo veliko let eh, dela, ter tudi razvoj neke skupne metodologije preko sistema Knosos. Ugotovili pa smo, da je sam cilj, trenutni cilj, Treba pa je upoštevati tudi ali bilo bi koristno, če bi imeli bolj eh, splošni javnozdravstveni cilj ocene hrupa. Skupni pristop eh, bo zahtevo veliko časa pri izpolnitvi, vsekakor pa vsega bo lahko prispeval k cilju izboljšanja življenja evropskih državljanov in zmanjšanja vplivo na zdravje, o katerih je govoril gospod Berger. Potem imamo tudi vpliv na eh, zakonodajo o virih eh, hrupa. Tukaj je vloga direktive, da se ukvarja z hrupom vsega, pri prijemnikih eh, hrupa, tiste, ki jih prizadeva. Imamo pa tudi zakonodajo, ki skrbi za področje pri viru, ki je treba zagotoviti ustrezne nivoje eh, hrupa, mejne vrednosti hrupa pri viru, kar je seveda tudi pomembno. Če nekaj povem o koherentnosti direktive, ker podrobno smo si pogledali definicije, pravno besedilo, odnosi med posameznimi členi in podobno, ter ugotovili, da je sama direktiva interno koherentna, je pa eh, cela vrsta točk, kjer bi lahko izboljšali pravno besedilo, kar zadeva bolj jasne definicije posameznih pojmov, nasplošno pa je zagotovljena notranja koherentnost eh, direktive. Jasne so pristojnosti držav članic za večino akterjev, težko pa je mogoče razumeti, ali so eh, ukrepi, ki so vključeni, obvezni ali ne in se jih samo spodbuja in ali je je eh, tudi obvezno opredeliti eh, mirna, umirjena področja. To ne izhaja iz samega besedila direktive. Če govorimo o zunanji koherentnosti direktive, ko gre za interakcijo med direktivo o okoljskem hrupu in drugo zakonodajo, torej zakonodajo o hrupu pri viru, ugotovili smo, da se različni zakonodajni akti med seboj dopolnjujejo, pri čemer je direktiva o okoljskem hrupu edina, ki zahteva kartiranje hrupa za ugotavljanje stopnje izpostavljenosti hrupu in opredeljevanje ukrepov na področju zmanjšanja hrupa. Ugotavljali smo, ali obstaja možnost podvajanja z drugimi direktivami en ali dva deležnika sta ugotovila prekrivanje pri eh, industrijskem hrupu med eh, direktivo o okoljskem hrupu, pa o industrijskih emisijah. Večina pa eh, v tem ni videla poseben problem, razen enega ali dveh udeležencev, ki sta sodelovala pri evalvaciji. Če nadaljujemo z učinkovitostjo. Ugotovili smo, da je bil dosežen bistven napredek v smeri skupnega pristopa. In to je treba še posebej izpostaviti. Predvsem, ker v času sprijema direktive Več kot polovica držav članic ni imela zakonodaje na področju okoljskega hrupa. Države so imeli zelo različne pristope glede eh, ocene in načino ocene izpostavljenosti hrupo. Podatki tako niso bili prijemljivi in tako niso mogli biti uporabljeni pri definiranju evropske zakonodaje. Kot je povedal gospod Berger, je predvsem razvoj sistema Knosos in metodologije KNOSOS eh, do leta 2015 in sprijem eh, direktive predstavlja velik eh, korak naprej do primerljivih podatkov. Tukaj opredeljujemo tiste podatke, ki jih omogočajo oceno vplivov na zdravje. Ta razvoj je bil nekoliko počasnejši, vendar se vendarle razvija sploh v sodelovanju z Svetovno zdravstveno organizacijo. Komisija čaka na objavo ustreznih eh, vodil, tako da prilagodi tudi evropske smernice. Potem pa imamo eh, vključevanje v zakonodajo eh, vira veliko napredka je bilo eh, storjenega v politiki na različnih eh, področjih eh, in vrstah prometa. Promet je zelo pomemben dejavnik in je zapisan tudi v uvodnih izjavah. Zakonodaj, ki se nanaša na vir, vendar pa se izpostavljenost populacije še ne uporablja v dovolj veliki meri pri eh, formuliranju zakonodaje. Nekatere države so bile tudi nekoliko pozne pri predložitvi eh, svojih podatkov, še vedno pa so tudi težave z primerljivostjo različnih eh, ravni implementacije glede eh, programa, glede izpostavljenosti. Seveda pa lahko ti podatki močno vplivajo na pripravo zakonodaje na področju vpliva, tako kot vidimo tudi v poročilu o hrupu v Evropi. Kar zadeva tančne ugotovitve glede učinkovitosti. Imamo težave z popolnostjo podatkov v prvem in drugem krogu, tukaj imamo zamude eh, pri predložitvi poročil v posameznih državah članicah, kar eh, tudi kaže na različne pristope, ki se uporabljajo v posameznih državah članicah. Nekaj države članice imajo zelo decentraliziran način zbiranja podatkov, v katerega so vključeni različni eh, akteri, ki je In eh, na to pa je seveda tudi vplivala povezanost v časih krize. Direktiva je bila torej tudi dokaj uspešna, doslej bo pa treba ukrepiti skupni pristop, ko gre za eh, pristope na nacionalni ravni. Hvala lepa. Zdaj pa vprašanje. Ja, Ali kratke, krat, kaj komentarje. Vind van der Kamp. Hvala lepa. To get connected. Um, Prosim, da si nadenete sošak. Hoorde ik hem nu zeggen dat rood meer lawaai maakt dan treinen? Uh, Večkrat je bilo rečeno, da cestni promet eh, povzroča več hrupa kot železniški promet. Ali pa vsaj v primerjavi z železniškim prometom so nivoji hrupa na cesti veliko večji. Od 30 do 50 tisoč prezgodnih smrti na leto je zaradi uh, slabih učinkov hrupa. Tako ste povedali. Ne vem, kako lahko vzpostavimo uh, vzročno-posledične učinke. Mogoče lahko vi to razložite. Pa še tretje vprašanje. Tukaj gre za direktivo iz leta 2002. Mogoče imamo kakšno vizijo glede tega, ali še vedno izvajamo to direktivo. To so bile moje tri vprašanja gospodu Bergerju. Danke sehr. Der nächste ist Hvala lepa. Naslednji gospod Ertuk, hvala lepa najprej za predstavitve. Veliko vprašanj je povezanih z hrupom, veliko hrupa je izdržal članic na tem področju zaradi hrupa z, z ceste ali tudi železnice. Evropski uniji ali tudi Evropska komisija so bile aktivne. Naj vas spomnim na to, da smo v okviru CEFA dali na voljo ustrezna finančna sredstva za to, da bi izboljšali vozni park na področju železniškega prometa. Vendar pa so bila to prizadevanja v zadnjem obdobju, v tem zakonodajnem obdobju, ki je že do polovice mimo, smo zelo malo slišali komisije, malo konkretnega. Vprašanje je, kam smo namenjeni, To mi manjka. V Evropski uniji imamo velike razlike med eh, Zahodom in Vzhodom, bi lahko rekli. Nemčija ima na železnici največ vagonov. Nemčija pa je v primerjavi z drugimi državami v dobrem stanju, bi lahko rekli, tudi kar zadeva modernizacija, pa so dobitev zamenjavo voznega parka. Druge države članice pa morda ne morejo napredovati tako hitro. Tako da so ta vsa prizadevanja v teh železnicah nekaj, kar prinaša samo polovične koristi. In še eno vprašanje, in to sem gospod Bod že spraševal, ali ne bi bilo dobro, da spodobimo tiste države, posamezne države članice za to, da bi s tem, da jim ponudimo neko plačilo za nadomeščanje starih vagonov ali lokomotiv, kaj menite v takšnih ukrepih, kakšne ukrepi so predvideni na zakonodajnem področju, če sploh komisija kaj načrtuje na tem področju, dve, dve leti in pol so že mimo, kot povedano. Tema hrupa jezi vse po vrsti. In komisija tukaj v bistvu ničesar ne počne, zato bi morali zadevo peljati naprej. Če pa sem naredil, povedal kaj napačnega, potem se prečujem. Zdaj pa Jackie Foster. Um, thank you, chairman. Um... Hvala, gospod predsednik. Mislim, da uh, imamo to razpravo ob pravem času. Gre za zelo pomembno temo. Vem, da tudi vi, gospod predsednik, uh, Eh, živite blizu železnice, jaz sem živela vse čas eh, blizu letališča. Eh, vem, da je hrup nadležen, ampak moramo pa najti tudi način, kako bomo omilili učinke hrupa. V Evropi smo že veliko naredili na tem področju. Po svetu številne države iščejo tehnološke rešitve, kako to rešiti. Mislim, da tudi mi ne smemo zaostajati pri tem. imamo direktive in eh, iščemo načine, kako eh, bi šli naprej v 21. stoletje. Torej, nekaj skrbi še vedno ostaja. Pri določenih stvarih bo treba spremeniti način delovanja. Mi smo tu v odboru TRAN, dobivamo dejstva, eh, prejemamo informacije in uh, Pred nekaj časa smo govorili tudi o osebnosti žvepla v gorivu za ladje. Nekateri strokovnjaki so nam povedali, da je na 100 tisoče žensk izgubilo svoje eh, dojenčke oziroma eh, eh, so splavile zaradi tega goriva, zato ker so živele ob pristaniščih. Nobenih dokazov ni bilo za to, ampak Mi smo dobili te informacije tukaj v odboru Tran, pa smo vsi odrasli in nas na take stvari ni treba opozarjati. Gospod Berger, rekli ste tudi, da od 30 do 50 tisoč ljudi umre letno zaradi hrupa. Kdo so ti ljudje, kje so živeli? In ali je to zapisano na njihovi na njihovem certifikatu o smrti. Kako uh, ugotovite, da umrejo zaradi hrupa? E, veliko držav sploh nima dovolj sofisticiranih sistemov za dokazovanje tovrstnih zadev. Kako lahko uh, utemeljite take trditve. E, mislim, da ni prav, da nam tukaj predstavljate neke, neke hipoteze, če pa ni dejanskih podatkov, s katerimi bi to podkrepili. Mi bi se radi odgo odgovorno ukvarjali s tem kot odrasli, ne pa delali na nekih hipotezah. Mogoče imate vi odgovor za me. Upam, da e, lahko pomirite moje skrbi. Hvala še enkrat, da ste prišli danes k nam. Hvala, Dominik Rike. Hvala, gospod predsednik. E, no, tudi sam bi omenil nekaj od tega, kar sta povedala Vim in Jackie. E, smrtnost zaradi hrupa. Hrup vpliva na stres. To seveda lahko privede do fiziološko-patoloških e, posledic, ki so seveda negativne ali so smrtne, to je malo bolj vprašljivo tu gotovo lahko prispeva eh, nekako oddaleč k določenim patologijam, ampak hrup sam po sebi ne ubija. Mm, Naprimer, če živite ob železnici. Ta številka je tudi mene presenetila. 30 do 50 eh, tisoč ljudi oziroma smrti na leto. Tudi glede onesnaženosti se veliko govori, koliko smrti to povzroči na leto. Govoriti o smrti v kontekstu hrupa pa najbrž ni preveč verodostojno. Če to prispeva eh, k 15 odstotkom 150 eh, tisoč eh, smrti, mogoče samo ne vem, kako ste to utemeljili. Imamo tudi kvantitativno študijo, sam bi pa rad videl tudi kvalitativne študije oziroma Eh, kvalitativne elemente pri tej študiji. Eh, hrup je seveda moteč. Ima eh, agresiven karakter, povzroča sekundarne učinke. Obstajajo pa tudi različne vrste hrupa. Obstaja hrup, ki ni slišen, drugi, druge vrste hrupa pa so zelo močne. In tukaj gre tudi za receptivnost tega narava hrupa je povezana eh, s prometom in je zelo odvisna od vira. Imamo tudi tako imenovani beli hrup, potem eh, hrup eh, vode, ki pa ga komaj zaznamo. Tukaj gre za različne vrste hrupa in tudi za različno percepcijo. Hrup je treba vedno povezati z izvirom hrupa. Hrup z ceste ni enak kot hrup vode ali hrup eh, letališča. Avion, ki vzleta, eh, gotovo povzroča drugačen hrup, kot ga slišimo na avtocesti, naprimer. In mislim, da je zelo pomembno ločevati med različnimi vrstami hrupa. Še zadnja stvar, ki jo želim povedati. Eh, tukaj pa gre za detekcijo detekcijo hrupa oziroma kako hrup preprečevati. Eh, ukiniti izvir hrupa, to je seveda najboljša rešitev, ampak obstajajo tudi druge tehnike, da se hrup pri viru zmanjša, potem ekstrakcija hrupa tudi obstaja oziroma protiukrepi. Eh, mi bi radi te tehnike bolje spoznali rešitve niso eh, vedno jasne, ko oblikujemo politiko. Eh, kvaliteta eh, hrupa je pomembna, potem tehnologije za ekstrakcijo hrupa, ločevanje virov hrupa. Mislim, da je to tudi na politični ravni zelo pomembno vprašanje in malo več podrobnosti bi želel na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospa Lukaševska je naslednja. Dziękuję, panie e, przewodniczący. Ja chciałbym... E... Hvala lepa. Tudi jaz bi spregovorila o žrtvah. Govorili ste o 50 tisoč žrtvah. Kakšna je osnova za te podatke? oba sta v svojih prispevkih povedala, da še ni nekih verodostojnih eh, podatkov za to, da bi lahko sklepali na smrt. Vprašanje za gospoda Begerjev. Boj proti hrupu mm, pomeni tudi visoke stroške. Zato moje vprašanje, ali ste ocenili višino teh stroškov in odkud bi vzeli denar eh, za zmanjševanje hrupa. Omenjali ste tudi, da direktiva, ki se prepravlja, ne zajema nekih standardov zaradi tega, ker ti, ti sodijo v pristojnost držav članic. Samo je vprašanje, ali drži, da Evropska komisija namerava poskrbeti za zvočno izolacijo vseh eh, tovornih vagonov ali pa bo to eh, odločitev držav članic. Kajti tudi predstavnik socialistov je povedal, da je to povezano z ogromnimi stroški. Saj Zahodna Evropa tukaj izgleda popolnoma drugače kot vzhodna Evropa kamor sodi tudi moja država Poljska. In stroški za posodobitev vagonov z zastarelimi kolesi bi bili bistveno višji, kot če se zamenjajo samo zavorne ploščice. Moje vprašanje je, a se bo upoštevala tudi gostota naseljenosti pri pripravi direktive, kajti hrup ima bistveno drugačne posledice v državi, kot je nizozemska, kot naprimer na Poljskem, kjer je gostota naseljenosti bistveno nižja. seveda je odvisno, ali gre za hrup v strnenih območjih ali gre za hrup zunaj to vrstnih območij. Pa lepa, Gezine Majsner je naslednja. Pa lepa, prej ste me spregledali, kar se lahko zgodi. Ne, mislila sem, da prijemo avtomatsko na vrsto kot koordinatorji. Hvala lepa za predstavitve. Veliko je bilo povedanega o smrtnih žrtvah, vsem se nam to zdi nekoliko vprašljivo. Dominike Rike, ki je eh, zdravnik, je to že omenil z tega vidika. To je zelo zanimivo. Vsekakor pa eh, promet povzroča veliko hrupa in tukaj moramo nekaj narediti. Tega se že dolgo zavedamo, ker pa sem zelo nepotrpežljiv človek. Naj povem, da imamo direktivo od leta 2012 in eh, zdaj raziskujete, zbirate podatke, ali je komisija kdaj o organizirala neko srečanje, simpozij na temo hrupa, tako kot danes to javno razpravo organiziramo mi. Glede na to, da je direktive z leta 2012, bi se doslej že moralo marsikaj zgoditi, da bi rešili ta problem. Seveda imamo ukrepe, imamo uh, zaščitne zidove, protihrupne eh, ograje in druge ukrepe. Prehajamo na elektromobilnost, na mesto porabe kerozina in tako naprej. Imamo tudi različne priprave nameščene na telih in podobno, zamenjujemo zavorne plošice in tako naprej. Seveda ne morete vsega narediti, tukaj gre za Eh, okoljsko obremenitev, hrup namreč eh, lahko zelo močno vpliva na celotno eh, okolje. Zato nekako ne razumem, da se ne zgodi več in hitreje. Nekoliko sem že nestrpna, kajti izgradnja železniške infrastrukture v Nemčiji propada veliko krat zato, ker ljudje Eh, menijo, da od tega nimajo nič. Zato bi morala komisija narediti vse eh, za sprejem ukrepov za boj proti horupov in eh, sprejetja ustrezne zakonodaje, ki bo to problematiko postavil še bolj v središče. Hvala lepa, zdaj pa Peter Nunke. Eh, ja, vas. Hvala. Strinjam se s kolegoma, gospe Jackie Foster in gospodom Rikejem, ko pravita, da se je treba vprašati, ali res toliko ljudi umre od hrupa. 50 tisoč je bila številka, ki smo jo slišali in se pogosto uporablja v Evropski uniji. Kot uh, kolega mislim tudi jaz, da potrebujemo uh, boljšo osnovo za to vrstne trditve. Merija Kilonen je eh, prej dopoledne govorila o neki drugi temi. Rekla je, da so švedske in finske oblasti prejele poročila o učinkih eh, kompozitov, ki ne ustvarjajo eh, nobene toplote in v teh dveh državah imajo velik problem z mrzovanjem. Podobno v Rusiji. V Rusiji tudi uporabljajo kompozitne zavore in očitno te stvari tam bolje delujejo. Sprašujem se, ali tukaj v Evropski uniji uporabljamo napačno tehniko. Očitno nekaj ne deluje. Mogoče bi si morali to ogledati, mogoče proučiti ruski model, če je njim uspelo, da zavore pri njih delujejo bolje. Ne moremo uvesti nekega nabora pravil, ki nas bodo vodila v slabšo situacijo, kot smo jo imeli prej. Zato mislim, da potrebujemo več podatkov o teh zadevah. Zavedam se vseh eh, težav v vsakodnevnem življenju, ampak eh, želel bi si konkretnejših predlogov in tudi bolj konkretnih dokazov za to vrstne sekundarne učinke. Hvala lepa, Izabela de Monte. Hvala. Moram reči, da mi te precizne številke niti tako zelo ne zanimajo. Tudi če številke mogoče niso tako visoke, je treba rešiti ta problem in to je naša naloga. Kar zadeva občutljivost na hrup, tu, kjer je razmeroma mirno, mogoče težko razumemo, da ljudje um, tarnajo zaradi hrupa. Tudi tam, kjer mogoče sploh niso prava urbana območja in ker tudi oblasti nima možnosti, da bi ukrepale proti takemu pojavu. Iz zdravstvenega vidika so že mnogi povedali, da obstaja zručna povezava med boleznimi in hrupom um, to lahko vodi do stresa, do um, um, moten spanja, do kardiovaskularnih um-, obolenj in tudi do težav učenja pri otrocih. In po moje je treba spremeniti sedmi člen, kjer govorimo o tem, da je pod določenimi pogoji obstaja obveznost, da se izvede strateško kartiranje eh, hrupa torej če tam vozi določeno število vozil ali če gre za gosto naseljena območja. Ta obveznost bi morala veljati za vsa območja, kajti od tega bo odvisna potem je odvisna izpostavljenost hrupu in predvsem tudi akcijski načrti, kako kaj storiti eh, za to, da bi se borili proti temu hrupu in v tem smislu mislim, da je treba spremeniti direktivo. Hvala. Tomas Poriba. Panie Przewodniczący. Hvala lepa. Rad bi postavil vprašanje in potem bi prosil predstavnika Evropske komisije, da mi odgovori na to vprašanje. Potem, kar smo slišali, bi se navezal na to, kar so povedali moji predgovorniki. Podatki, po mojem mnenju, niso dovolj natančni, niso preverjeni in morda tudi nimajo dobre podlage tudi ne predstavlja dobre podlage za sklepanje o posledicah na človeško zdravje. Navedli pa ste te podatke, zato me zanima, ali je Evropska komisija opravila analizo v smislu katere aktivnosti za boj proti hrupu. vplivajo na države članice, na njihove prometne organe in prometna podjetja. <clears throat> Tukaj gre za ideološki pristop zmanjšanja hrupa, ne da bi razmišljali o posledicah za transportna podjetja v državah. Iz vidika moje države si to težko predstavljati. Zato Evropsko komisijo prosim, da pri vsakršnih eh, aktivnostih in okrepih, ki jih namerava sprijeti, še posebej posteva mnenje držav članic, mnenje podjetij z področja prometa iz držav, kot je naprimer Poljska. Kaj te zamisli, o katerih je govorite, bi lahko pomenili velike posledice za gospodarsko dejavnost teh eh, podjetij in tudi za zaposlovanje. Torej, še enkrat vprašanje, ali ste upravili vprašanje, kakšna je evaluacija, imate indeks, te imate verificirane podatke o tem, kako predlogi, ki jih podajate, vplivajo na konkurenčnost transportnih podjetij iz eh, Srednje in Vzhodne Evrope. Hvala lepa. Tudi jaz imam še nekaj vprašanj. Dobro, lahko delamo samo, če dobro spimo. Če slabo spimo, lahko, ne moremo dobro delati. Pričakujemo pa, da bo vsak dobro delal in če ne more dobro spati, se moramo vprašati, kako to združiti. Ne glede na smrtne žrtve, je dejstvo, da hrup pliva na a, zdravlje ljudi. Morda bomo o tem slišali še kaj več. Že leta in desetletja si Evropska komisija prizadeva za sprejeme direktiv o hrupu in eh, pri emisijah imamo mejne vrednosti, ki jih ne smemo preseči v mestih ali ki drugi. Enako potrebujemo za hrup. Kdaj bo prišla komisija z menimi vrednostmi za hrup? Kaj ti ne glede na to, koliko je smrtnih žrtev ali kakšen je obseg eh, vpliva na zdravje, gre za obremenitev, ki jo moramo znižati. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, Pred 30 leti je komisija že napovedala, da bo vedla eh, omejitev hitrosti 30 kot obvezno omejitev hitrosti. Ne samo, da imamo pri 30 km na uro eh, samo 10 odstotkov žrtev, pri 50-80 odstotkov eh, poškodb, pri hrupo imamo tudi zmanjšan za 10 odstotkov in pri emisijah tudi za 12 odstotkov. Zato sprašujem, kdaj boste sprejeli to omejitev hitrostva, ki bi prinesla veliko pozitivnih učinkov. In še tretje, po mojih izkušnjah v območje, ki so obremenjena za korupom, ne živijo ljudje, ki dobro eh, služijo, ampak šipkejši členi te družbe v bližini letališč in železnic neživinih čeki zasluži 5000 evrov in več, ker je tisti že zdavne prodal svoj hiš in se priselil kam drugam. Ste razmišljali tudi o socialni dimenziji hrupa, katere visloje eh, so najbolj prisadeti in kako nameravate na to vplivati? S tem se zaključi s svojimi vprašanji in zdaj ima vsako dvajo še pet minut, da odgovori na vprašanja. Thank you, Thank you very much. Lahko govorite tudi v maternem jeziku. Terminologijo bolje poznam v angliščini kot v nemščini. To priznam in mi je žal, no, ampak hvala za vprašanje. Vesel sem, eh, ko vidim, kakšno je zanimanje za ta vprašanja v tem odboru. Osredotočil se bom na glavna vprašanja, večina jih je šlo v smeri eh, številke, ki sem jo podal, 30 do 50 tisoč smrti zaradi hrupa na leto. Te številke si ni izmislila Evropska komisija, ta številka prihaja iz poročila Evropske agencije za okolje o hrupu. To je bilo objavljeno leta 2014. Mm, poleg tega pa se osredotočamo oziroma izhajamo pri teh številkah tudi iz drugih eh, študij. Neverjetno so te številke še celo podcenjene, sam nisem teh poročil pripravljal, ampak eh, ti podatki izhajajo iz epidemioloških študij, ki kažejo na povezavo med hrupom in pa eh, zdravjem. To me pripelje do vprašanja, eh, za katere zdravstvene težave gre. Gre za kardiovaskularne bolezni, eh, za stres in pa razdražljivost. Mm, učinki hrupa na zdravje so nesporni. Veliko študij pokaže, je že pokazalo to vrstno eh, povezavo. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija se trenutno ukvarja s tem. Veliko strokovnjakov je vključenih skušajo vzpostaviti povezavo med izpostavljenostjo hrupu in učinki na zdravje. Torej, na ta način je bilo eh, izračunanih teh 30 do 50 tisoč smrti na leto. Mm, torej, eh, preračunali so vse zdravstvene težave in potem to uh, prenesli uh, tudi na to raven. Študija je bila objavljena leta 2014. Poleg tega pa imamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede izpostavljenosti hrupu. Toliko glede zdravstvenih učinkov hrupa in pa glede virov za številke, ki sem jih navedel. Veliko je bilo še drugih vprašanj skušal se jih bom na kratko dotakniti, vsakega posebej. Eh, no, omenjali ste horup z železnice. Eh, to ni v neposrednji pristojnosti našega generalnega direktorata. Eh, imamo pa program, kjer Evropska komisija pomaga s financiranjem tega področja, vendar to ni povezano z direktivo END o okoljskem hrupu, Eh, je pa to program, mm, za katerega se namenja denar Evropske komisije. To, da bi izločili stare vagone, to je predlagal nek nemški poslanec, o tem še nismo razmišljali, ampak eh, z veseljem bom to vašo idejo posredoval kolegom v DG Move. Ne vem, koliko časa še imam. Verjetno eh, na vsa vprašanja ne bom mogel podrobno odgovoriti. Rad pa bi povedal še nekaj o tem, zakaj ni bilo narejenega več. To je povezano s številnimi drugimi vprašanji, ki so bila zastavljena. Sam sem uradnik komisije, nisem politik in ne odločam se jaz, kaj bi bilo treba narediti in kaj ne. Ampak eh, vse skupaj je treba uravnotežiti. Veliko vprašanj je bilo tudi v zvezi s tem, kako velik je finančni učinek, kako veliki so stroški. Lahko vam povem eno številko, ki jo poznamo iz študije, ki je bila izvedena pred nekaj leti. 40 milijard eh, stane eh, eh, družbeni učinek oziroma strošek za družbo znaša kar 40 milijard. To je povezano z zmanjšanjem produktivnosti, potem učinki na zdravje in tako naprej gre za okvirno številko, ampak eh, to je tisti strošek, ki ga lahko v tem trenutku izpostavim. Zakaj ni bilo narejenega več? Delamo na tem, od leta 2002 imamo eh, direktivo o okoljskem hrupu. Eh, izboljšali smo anekse, jih spremenili, zdaj imamo evalvacijo in ko bo evalvacija dokončana, če bomo Eh, videli razlog eh, za spremembe, bomo to tudi naredili. Če bomo morali zastaviti kakšne cilje v zvezi s hrupom, jih bomo tudi zastavili. Kolegi vam bodo lahko več povedali o stopnah hrupa, kajti izvedli so študijo v zvezi s tem. V vsakem primeru pa si bomo ogledali različne možnosti in bomo potem tudi podali predloge. Ne vem, ali sem kaj pozabil, učinek na konkurenčnost. Uh, 40 milijard znaša strošek eh, hrupa na leto. Potem omejitve hitrosti iz direktive o okoljskem hrupu. Ne vem, ali so bile te postavljene takrat, ampak države članice uh, sprejmejo ukrepe za zmanjšanje hrupa. In številne države članice so nam povedale, da je najlažje hrup zmanjšati z zmanjšanjem hitrosti. Poleg tega to zmanjša tudi število nesreč, ampak države članice in regije morajo same ugotoviti, kaj je najbolje narediti. Ali želijo manj prometa, za manj hrupa in tako naprej. Vedno je treba najti ustrezno ravnotežje. Upam, da sem pokril vsa vprašanja. Še socialna dimenzija, dobro je, da ste to izpostavili. Dve študiji smo izvedli in rad bi v priporočil ubranje eh, učinki hrupa na zdravje. To je prva študija. Eh, Nekaj izvodov sem pustil pri izhodu. Če ne boste več dobili izvoda, lahko pridete neposredno k nam, se obrnete na Evropsko komisijo ali pa to študijo najdete na internetu. Dve študiji sta, torej učinki hrupa na zdravje. Eh, druga študija pa zadeva socialne učinke hrupa. Nimam dovolj časa, da bi vam razložil eh, vsebino teh eh, študij, ampak gre za kompleksno interakcijo med uh, hrupom in socialnimi učinki. Ne živijo najbogatejši v najhrupnejših območjih, ampak eh, študija govori tudi o tem, kakšni so učinki hrupa, kakšni so socialni učinki tudi drugih področji. Torej, obe študiji, ki sem ju omenil, sta na internetu in vam jih eh, zelo priporočam. Ti dve študiji tudi povzemata najnovejša znanstvena odkritja. Hvala. Hvala. Sedaj pa imate vi besedo, gospod Vitle. Najlepša hvala za zelo zanimivo vprašanje. Gospod Berger, eh, mislim, da je že dobro odgovoril na številne izmed njih. Sam se bom lotil še enega ali dveh in mogoče več povedal na učinke direktive. Prej nisem v celoti predstavil svoje eh, predstavitve. Kdaj bomo dobili uh, omejitve, omej, torej menja vrednosti. Zaenkrat uh, tega ni. Obstajajo različni občutki med različnimi akteri, kaj bi bilo dobro imeti, eh, torej kakšne umetve bi bilo dobro uvesti. E, imamo razlog za to direktivo, da se je treba ukvarjati uh, Eh, s hrupom in izboljšati situacijo države članice. Eh, to počnejo na svoj način in te ukrepe izvajajo na prostovoljni ravni. Eh, imamo pa mejne vrednosti v zakonodaji o omejitvah hrupa oziroma o izvirih hrupa. Države članice so rekle, da obstajajo določeni tehnični standardi za interoperabilnost v železniškem sektorju. Nekaj napredka je bilo tam doseženega. Potem imamo tudi eh, uredbo o eh, gumah, o pneumatikah. Nekaj napredka je dosegla tudi industrija sama, samo regulacijo, če si ogledamo naprimer eh, letalski promet. Vemo, da je to politično sporno področje, ki izbuja veliko kontroverznosti, ampak Proizvajalci sami si prizadevajo za zmanjšanje hrupa posameznih letal. Potem mejne vrednosti in možnost, da bi to vključili v direktivo e ND. Prva točka eh, je bila v tem, da bi eh, deležniki eh, želeli, da je ta omejitev vezana na vir hrupa. Mm, različne vrste prometa različno vplivajo na ljudi. Ampak eh, samo polovica deležnikov, ki smo jih intervjuvali, je to podprla, torej da se na evropski ravni uvedejo mejne vrednosti. Zato, ker pravijo, da se na lokalni ravni najbolje rešuje ta vprašanja in ker eh, tako lahko najbolj vplivajo oziroma najbolje prilagodijo stvari ekonomskemu razvoju. Potem so se omenjale ciljne vrednosti, da bi zmanjšali uh, hrup v primerjavi z neko osnovo. E, tukaj tudi nimamo e, nobenega obvezujočega pristopa. Hvala, nekaj sem se še spomnil. E, dan Hrupa, 27. april je ta dan in to je dobra novica. Ta dan eh, obeležujemo vsako leto, 27. aprila, in na to sem želel še upozoriti. Hvala. Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und damit wäre das erste Panel. Hvala lepa, s tem smo končali prvo omizje. Še enkrat eh, najlepša hvala predavateljem, hvala tudi za razpravo. In takoj nadaljujemo z drugim eh, omizjem, panelom in prosim vse ki bodo govorili v tem delu, da se mi pridružijo. Wolfgang Eberle, Markus Hecht, Vitold Grohl in Kalum Thomas, prosim vas, da pridete in se mi pridružite. Prosim.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 Sedaj torej sledi um, omizje uh, hrup ob glavnih uh, prometnih potih. Tu gre seveda za promet na cesti, na obželiznici in v letalskem prometu. Najprej dobide besedo Wolfgang Eberle, ki dela v Ministrstvu za okolje, energijo, prehrano in gozdarstvo v Porinju Falškem. Uh, Gospod Iberle, beseda je vaša. Deset minut. Dragi gospod predsednik, gospi in gospodje, dragi poslanci, hvala za povabilo na današnjo javno predstavitev. Veseli me, da lahko predavam tu. In sicer bom govoril o izkušnjah nemške dežele bo Rinja Falške in tudi o iz, eh, govoril bom tudi o izkušnjah naše agencije, ki se ukvarja s tem. Varstvo zdravja je v Evropski uniji cilj evropske politike in to velja tudi za varstvo pred hrupom, predvsem cestnim hrupom. Hrup. Um, um, nad 55 decibelov eh, cel dan um, moti in tudi škodi zdravju in je neušečnost. Uh, eh, hrup eh, ob letališčih prizadeva manj državljanov in državljank, vendar je treba upoštevati, da pri enakih povpričjih um, hrup iz letalstva veliko bolj moti kot naprimer um, hrup iz cistnega prometa. Pri eh, železniškem prometu gre predvsem za hrup eh, po noči in neposredno o prugah je ta hrup zelo visok. In ker je v železniškem prometu manj prug, to seveda tudi pomeni, da je število prebivalstva eh, manjše, ki ga to zadeva. Eh, um, obglavnih, um, torej vsaka bas, vsako mesto je obglavnih cestnih in uh, prometnih poteh. In 74,2 milijona evropejcev je izpostavljeno škodljivemu cestnemu hrupu. Cestni hrup pa ima tudi socialno razsežnost. Inštitut Robert Koch in Zvezni urad sta že 2008 in 2009 um, zbrala ustrezne podatke za Nemčijo, predvsem za otroke. E, otroci, ki živijo ob glavnih prometnih poteh oziroma več e, iz nižjih socialnih slojev, jih živi ob e, glavnih prometnih poteh. Družine z nizkim socialnim statusom so dvakrat bolj pogosto stanujejo ob takih potih kot iz bogatejših družin. Pri cestnem prometu ni ukrepov, da bi kar naenkrat z enim ukrepom lahko zmanjšali hrup eh, za 10 odstotkov. Pri um, želistniškem prometu imamo možnost, da se uporabijo drugačne zavore in da se tudi um, drugače preparirajo tirnice in se lahko za 10 odstotkov zmanjša hrup. Pri cestah te možnosti nimajo, nimamo, temveč je treba kombinirati različ, različne ukrepe za blažitev tega hrupa um, hrup škodi na več načinov. Um, moti komunikacijo, eh, vpliva na življensko kakovost in moti spanje. Tveganje za srčni infarkt in kap se poveča. V neki študiji se je pokazal še do, pokazal še dodaten učinek. Obstaja povezava med um, prometnim hrupom in depresijami. In to je bilo eh, vendarle presenečenje um, tu imamo razmerja odmerka in učinka. Na x osi imamo hrup in na ups, y osi učinek hrupa. Za zaščito pred hrupom v Evropi je pomemben korak, da se zberejo taki podatki in jih uh, vključimo v um, izračun razmerja odmerka in učinka. Vendar ali to zadostuje za škodljivost hrupa, tudi za zdravstveno škodljivost, ni nobenega pragu, pod katerim um, bi bila škoda nič. Torej, škoda so, se povečuje. Um, č, naprimer, če je dodatno tveganje za depresije še spremenljivo ali ne, je vprašanje. Pri zdravju je to na vsak način vprašanje, na katerega znanost ne more odgovoriti in tudi lokalna uprava ne more odločati o tem. To je zadeva, kjer bi evropski zakonodajalec ali nacionalni zakonodajalec moral sprejeti predpise. Kaj ti s tem je povezano, ali je treba sprejeti ukrepe proti hrupu in ali se za to namenijo tudi ustrezna sredstva ali ne. Kot eh, ukrepi za boj proti hrupu eh, jih je na voljo več, poznamo jih. Um, omenil bi naprimer preusmeritev glasnega prometa na manj glasnega, potem uh, zmanjševanje nastanka hrupa ob viru in zmanjševanje širjenja hrupa. In zadnje sredstvo so izolacijska okna. Da bi dosegli to zmanjšanje, ponavadi en okrep, ukrep ne zadostuje pri cestnem prometu, temveč treba je kombinirati več ukrepov. Um, akcijskih načrtih v zvezi s hrupom v Nemčiji od 92. leta manjka eh, eh, potreba in nujnost izvajati te ukrepe. Z začetkom uveljavitve sporazuma o podnebju iz Pariza in eh, ker je treba izboljšati kakovost zraka, bomo morali promet v evropskih mestih eh, bistveno spremeniti. Za zaščito pred hrupom je to velika možnost, kajti to, kar je dobro za ozračje in podnebje, je dobro tudi za hrup. Zato naj bi formulirali zavezujoče cilje v zvezi s hrupom. Zelo učinkoviti so ukrepi ob viru kar je tudi v skladu s um, načelom, uh, da, naj, uh, da, je treba, torej, da je treba tam, kjer nastane um, uh, uh, hrup, um, ukripati. Novelacija zakona za uh, varstvo pred hrupom v Evropi je zamujena priložnost. Po analizi nemškega urada bo ta uredba eh, imela popoln učinek šele 1937. leta in v realnem prometu to pomeni en decibel, možno pa je revizija. Do 1. julija 2021 eh, lahko komisija, je, bo komisija izvedla obvezen, eh, eh, eh, obširno študijo o hrupu in na osnovi rezultata te študije lahko komisija pripravi predlog zakona. In to je treba izkoristiti v skladu z direktivo o okoljskim hrupom. Um, Seveda tudi površine cest in um, pneumatika igra pomembno vlogo. Pri višjih um, um, hitrostih je to celo dominanten vpliv. Um, in če bi uporabili uh, druge materijale za cestne površine, bi tudi lahko zmanjšali hrup. Torej, gre za horizontalno nalogo in zato je tudi eh, pristojnost na evropski ravni razdeljena na več eh, organov. Eh, zelena knjiga iz 96. leta o prihodni, vir, o prihodni prometni politiki je bila osnova, vendar pripravili naj bi novo tako knjigo. Nacionalnih ciljev ni možno doseči, če na evropski ravni ne bo um, zahtevnih ciljev glede nastanka hrupa, torej da se ukrepa pri viru. In zato moramo to, kar se je začelo, nadaljevati tudi še z nadaljnimi ukrepi, naprimer s to bilo knjigo. Um, Ne gre samo za. Um, torej, imamo opraviti s številnimi ovirami, vendar glavna eh, težava v je v tem, da se premalo ukrepov v resnici izvaja. Po evropskih pogodbah eh, je treba ščititi okolje in zdravje na visoki ravni. Pri cestnem prometu tega ne dosegamo. Da bi um, um, zagotovili spremembo v prometu, ki izhaja iz različnih sporazumov, je treba um, sprejeti integrirano evropsko politiko zaščite pred hrupom. Treba je torej razvijati naprej um, zeleno knjigo iz 96. leta in pripraviti bi, belo, belo knjigo. Torej, direktiva o okoljskem hrupu je seveda sprožila določene dogajanje v Evropi. Danes vemo, um, koliko državljanov je prizaditih zaradi tega. Manjka pa drugi korak um, treba je še naprej razviti to direktivo o okoljskem hrupu. In zato je treba um, definirati cilje za um, zaščito zdravja. In enotni cilji bi lahko, bil, enotni cilj, cilj bi lahko bil 55 decibelov iz um, Eh, Svetovne zdravstvene organizacije in v zeleni knjigi iz 96. leta je omenjen ta cilj. In uvedba teh ciljev bi bila tudi v skladu z načelom subsidiarnosti. Države članice eh, morajo eh, te ukrepe dosegati v različnih časovnih obdobjih glede na izvedljivost in na možnosti, ki obstajajo. Eh, okoljska direktiva o okoljskem hrupu naj bi bila eh, okvirna direktiva in naj bi predvsem eh, bolj upoštevala tudi zdravje in okolje. Naslednji je na vrsti gospod Hecht iz Tehnične univerze. Spoštovani gospod eh, predsednik, gospod in gospodje, hvala lepa za to priložnost. Da vam predstavim svoj in poglede na hrup. Bistveno zmanjšanje hrupa lahko dosežemo z izboljšanjem Evropske direktive o okoljskem hrupu in tehničnih specifikacijah eh, o hrupu. Kako lahko to naredimo, bom razložil na naslednjih prosojnicah. Karte hrupa eh, izgledajo takole kjer imamo močne barve, ni mogoče živeti. Tukaj imate kraj Bopard eh, ob Reno, tukaj ne najdete eh, nobene hiše, v kateri bi se dalo živeti. Tam je blazno hrupno. Eh, hrup znaša več kot 55 decibelov, to smo slišali večkrat. To je namreč zelo dobra vrednost, zato bi jo morali ohraniti. V Nemčiji več kot 6 milijonov ljudi trpi zaradi hrupa v ravni nad 55 decibelov. Nekateri trpijo celo zaradi hrupa, ki je hujši od 85 decibelov. Zato je zelo veliko močnih in pogostih protestov državljanov. Kaj lahko naredimo? Oziroma, kaj je bilo narejeno? Tukaj imate uh, Na sliko nemških železniš, ukrepe, ki so jih izvedli na obstoječih eh, progah, brez eh, obvez, to so ukrepi, ki se nanašajo samo na severni zvok, ne gre eh, za ukrepe pri viru hrupa, ampak samo pri tam, kjer seva hrup, ne morem se spuščati v podrobnosti. To seveda bo polnoma nespremljivo v načrtu za, akcijskem načrtu za upravljanje z hrupom. Je bila upravljena študija glede že, glede um, zadovoljnosti z že izvedenimi ukrepi. Kot vidite, je samo en odstotek ljudi eh, zadovoljen, 99 ljudi je nezadovoljnih s temi ukrepi. Kaj se je zgodilo? Tisti, ki so odgovorni za to, nadaljujejo tako kot doslej. Nova pa indoktrinacija prizadetih ljudi v smislu, da morajo razumeti, da je to vse, da morajo biti s tem zadovoljni, kar je z mojega stališča popolnoma nespremljivo, ampak takšna je trenutna situacija. Potrebni ukrepi, da pridemo do 55 decibelov, so ukrepi za zmanjšanje hrupa pri viru. Gospa Majsna je tukaj postavila pravo eh, vprašanje, kaj je bilo narejeno. 2003 je bil sprejet projekt eh, STEMS v eh, Evropski uniji, ki je pokazal, da je treba upraviti zmanjšanje hrupa pri viru. Edina država, ki je to naredila in to tako je bila Švica. Nobena država članica Evropske unije tega ni naredila, vsaj ne glede na rezultate Evropske študije. Kar pa moramo narediti, je zmanjšanje hrupa pri viru, na lokomotivah, na vagonih in na tirih. Ne pa, da eh, še naprej gradimo ogromne protihrupne zaščitne ograje, tako kot trenutno v Švici. Izboljšanje direktive o okoljskem hrupu je treba narediti z dvema elementoma in sicer akcijski načrt za upravljanje z hrupom mora vsebovati eh, tudi časovnico za uvedbo ukrepov, ki bodo imeli za cilj eh, omejitev na 55 decibelov brez kakšnih eh, nerelevantnih tehničnih ukrepov moramo si postaviti cilje, brez ciljev ne bomo dosegli ničesar. Drugo pa je, da moramo vzpostaviti ob tirih neodvisne postaje za merjenje hrupa na razdalji 100 km z stalne na objavo učinkovitosti eh, ukrepov v okviru akcijskega načrta. Primeri Švice od leta 2003 kažejo, eh, rezultate teh eh, postaj, merilnih postaj, ki dajo zelo dobre rezultate. Trenutno imamo v Evropi povečanje hrupa na tirih zaradi otrujenosti materijala eh, tirov. Nihče ne more zagotoviti, da bodo zavorne ploščice, kompozitne zavorne ploščice prinesle take rezultate, dokazal za to niso, tega, ker nimamo nobenih eh, merilnih postaj, ki bi bile postavljene eh, dovolj eh, pogosto, da bi lahko dokazale takšne učinke. Potem imamo tehnične specifikacije za hrup, kar je treba storiti z oboševanje vseh pogojev. Naprimer imamo Eh, hrup, ki se razvije na ovinkih, eh, kjer imamo vsaj 60 decibelov več, nimamo pa nobenih vrednosti v tehničnih specifikacijah. Eh, zmanjšati moramo vse omejitve za hrup za 5 do 15 decibelov od današnjih. Je, trenutno je zahteva, da ni nobenih dodatnih stroškov. 2 dva odstotka proizvodnih stroškov mora iti za zmanjšanje hrupa. Samo izboljšanje kakovosti ni dovolj. Če vzame bom bombardje, eden od velikih proizvajalcev vlakov je sedaj zaprl uh, svoj štab za zmanjšanje hrupa hrupa, zaradi tega, ker tega ni treba storiti na področju železnice. Proizvedete uh, svoje vozilo, greste skozi testiranje in za industrijo je potem vse v redu, vendar pa to ni uh, dovolj za konkurenčnost naših proizvodov. To je pomembno tudi na vzhodu, če želite večje vrednosti. Uh, boste izgubili konkurenčnost vaših proizvodov. Neverjetno, ampak tako je. Če si pogledamo stroške, vprašanje kompetentnosti, če nimate kompetentnosti, lahko imate strašne stroške in nobenih rezultatov. To je vprašanje eh, kompetence, da lahko dosežete veliko z malo stroškov in tega ne moremo na železniškem področju. Tudi kakovost eh, eh, tračnic je zelo pomembna. To velja tako za tehnične specifikacije, eh, za izolacijo, kot tudi lokomotive in eh, vagone. Tukaj moramo opredeliti ustrezne mejne vrednosti, kajti hrup ne nastaja samo iz eh, vagonov, ampak tudi same proge, samih trašic, če teh ne bomo specificirali, ne bomo imeli zmanjšanega hrupa. Takšna je realnost. In še naslednja tema, da vidimo da vidite, da imamo možne tehnične rešitve. Že leta 1996 eh, so na Bavarskem pravili nemško-švicarski test in dokazali možnost zmanjšanja za 25 decibelov za takšnimi eh, vlaki. S tem lahko dosežemo ostresne mejne, mejne vrednosti, tudi če imamo gost promet. Tudi to jo denki, tukaj japonski eh, vlak, tudi tukaj smo dosegli 20 decibelov znižanja hrupa pri vlaku, ki vozi 300 km na uro, zaradi z ustreznimi tehničnimi specifikacijami ENE, PANTO. 20 decibelov, to tukaj gre za uh, najbolj moderno tehniko, bolj japonsko kot evropsko. Potem imamo tihe uh, tudi tihe motorje, ki jih Evropa izvaža na Japonsko, ki je za 12 odstotkov tišja kot tista eh, v Evropi, oziroma za 12 decibelov. In zakaj? Zaradi tega, ker nimamo takih zahtev v Evropi. Edine zahteve se postavljajo eh, pri premiku z ene lokacije na drugo in tam so vrednosti zelo nizke. Ključno vprašanje je, zakaj evropske uredbe zahtevajo določene vrednosti za izpuhe na železnicah. Eh, Euro 5, na primer, in imamo velike zahteve za ZDA brez evropskih te, evro 3 in 4 ne bi imeli omejitev v ZDA. Če imate napako na vozilo, eh, hrup ne sme eh, presegati eh, določenih vrednosti. To bi bilo potrebno. Če si pogledate evropsko zakonodajo, bi sledila tudi ZDA, ampak zakaj smo tukaj tako neambiciozni? To je ključno vprašanje. To smo slišali tudi danes in sicer večkrat. TSI za hrup je tretje vprašanje, prišlo je do krepitve oziroma je prišlo do povečanja samo za en decibel v nekaj letih pri drugi in tretji zadevi. Smo govorili o 2,25 eh, decibelu, ampak eh, ta vrednost se od leta 2014 ni več omenjala in to je velik problem, Eh, s katerim se soočamo in tukaj moramo razmišljati bolj moderno. Hvala lepa. Naslednji je Vitold eh, Grol in sicer z eh, inštituta iz Varšavi za železnice. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod in gospodje, dragi gosti v kratkem prispevku bi vam predstavil problematiko horupa zaradi železniškega prometa na Poljskem. Povprečni prebivalec se sooča z mnogimi viri horupa. Eh, z železnice, z ceste, z železnice, iz industrijskih podjetij, iz letalstva. Ne glede na vir, je hrupa veliko. Analize pa kažejo, da je intenzivnost hrupa ocenjena različno. Hrup, ki prihaja iz železnic, se čuti najmanj, najhujše pa se čuti hrup cestnega prometa. Proti hrupo se lahko eh, borimo tako, da zmanjšamo tudi gostoto prebivalstva, ki je izpostavljena, oziroma število prebivalce, ki je izpostavljeno določenemu viru hrupa. Sprejeti je moč tudi v KEP-e za zmanjšanje hrupa pri virih hrupa vsi ukrepi, ki pa jih sprijemamo, lahko vplivajo in omejujejo naše, našo konkurenčnost na določenih področjih. Kar lahko pripelje tudi do tega, da se bo raven hrupa celo zvišala, ne pa znižala. kot smo povedali, lahko hrup zmešujemo pri viru ali pa z drugačnimi ukrepi. Treba je poštevati gostoto populacije, gostoto cestne infrastrukture in intenzivnost prometa, različne tipe vrste prometa in eh, vozila. To so vse faktori, ki jih moramo poštevati te faktorje je treba ustrezno usmerjati in obvladovati. In s tem lahko učinkovito znižujemo ravni hrupa, poleg eh, ukrepov, ki jih eh, sprejmemo na viru. Ti faktori so predstavljeni tudi na tej sliki, tukaj vidite najbolj gosto naseljeno hrupa območje v Evropi, ki je okroženo z modro. Vidite lahko tudi, kakšna je gostota naselitve na Polskem in tudi indeks industrializacije v naši državi, ki je bistveno nižji od tistega v Nemčiji, na Nizozemskem ali v Švici. Če pogledamo praktično, je hrup e, žliznic vezan na različne faktore, ki so med seboj povezani kot e, zobata kolesa in plivajo drug na drugega. Na tej prosojnici je predstavljena situacija, ki vlada na Poljskem. Imamo okoli tisoč, analizirali smo območje veliko, približno tisoč kvadratnih kilometrov. Gre za območja, ki niso veliko daljena od um, železniških prog, kar lahko vidite tudi na zemljevidu. imamo veliko pripravljenih eh, kart hrupa za urbana območja. Te karte hrupa kažejo, da ni veliko tistih, eh, na kateri vpliva hrup v primerjavi z drugimi državami. Tukaj imate različne podatke za obremenitve čez dan, začer in po noči, po noči je obremeni samo 1,5 eh, odstotka ljudi, čez dan pa nekaj več kot 10 odstotkov. Na Polskem se proti hrupo borimo s tem, da vagone opremljamo z kompozitnimi zavornimi oblogami. Naše raziskaje bo so pokazale, da imamo stalno vrednost eh, omejitve hrupa, kar je odvisno od uporabe vagonov, od eh, pogostosti zaviranja. Če vlak pogosto zavira, potem je razlika vrednosti, med eh, klasičnimi zavorami in kompozitnimi zavorami bistveno višja, bistveno večja. Kaj pa je tudi velik problem? Tehnična kakovost eh, vagonov in obrabeč, sploh če na tračnicah nimamo možnosti spremljanja podatkov, to se pravi merilnih postaj. Podatke, ki sem vam jih eh, predstavil, mi omogočajo postavitev naslednjega vprašanja. Ali eh, hrup eh, železniš predstavlja enega velikih tvegan za zdravje na Polskem? poročilo glavnega inš, okoljskega inšpektorja uh, kaže, da hrup, železniški hrup, ni največji vir hrupa na polskem. Cestni hrup je bistveno uh, višji in tudi gostota, posesiljenost je tukaj izjemnega pomena. Prav tako imamo tudi dokaj nizko hitrost eh, vozil in nizki pritisk eh, vagonov na progo na tračnice, kar tudi vpliva na manj hrupa. Na Polskem imamo več kot 200 podjetij, ki se ukvarjajo z železniškim prevozom. Predstavljamo torej 13 odstotkov evropskega trga, 85 teh železniških vozil predstavlja mm, tovorne vagone, 15 odstotkov pa je vse ostali, ostali železniški promet. Pri vseh teh eh, tovornih vagonih kot sem omenil, jih je 78 eh, tisoč primernih oziroma predvidenih eh, za uvedbo novih tehničnih standardov za hrup. Toliko jih izpolnjuje pogoje. Imamo pa velik problem, kajti 16 tisoč, več kot 16 tisoč vagonov ima monoblok kolesa, brez kompozitnih eh, oblok, kar je treba izpostaviti. Okoli 47 tovornih vagonov ki ima monoblok eh, kolesa, prihaja iz Polske oziroma se nahaja na Polskem. Kako lahko izboljšamo zastarele vagone, tako da lahko upoštevamo TSI hrub. To povzroča stroške, kar bo zmanjšalo konkurenčnost našega trga. In potem se lahko vse usmeri na ceste ugotavljamo namreč, da so stroški zamenjave zastarelih elementov, da bi se to stalo okoli polovico, pol milijarde evrov, kar zadeva kompozitne zavore, imamo zahtevo, da je treba vesti monoblok kolesa posod, kar bi stroške posled merilo. Ogotavljamo pa tudi, da je da bi lahko nizka konkurenčnost železniškega prometa pripeljala vsega, do tega, da bi se promet eh, prenesel na ceste. Če imamo eh, vlak, ki se stavlja 40 vagonov, je to okoli 60 eh, tovornjakov, ki bo potem vozil po naših cestah. Na tej sliki vidite. da se cestni promet najhitreje razvija železniški promet in trg na tem področju pa ostaje na istem nivoju. V tej zvezi sem pripravil nekaj vprašanj, ki bi jih tukaj postavil. imamo smernice Evropske komisije, imamo tudi belo knjigo in eden od ciljev je prenesti vse 30 odstotkov cestnega prometa na železnico. Pričemer pa smo soočeni z visokimi stroški železniškega prevoza in Eh, slabo konkurenčno situacijo. Spodbujanje železniškega prevoza bo težko mogoče, če je ta prevoz tako drag. Potem je tukaj še eno vprašanje. Mogoče. bi morali upoštevati tudi interes eh, posameznih držav članic. Hvala lepa za pozornost in se oprečujem, ker sem bil nekoliko predolg. Hvala lepa. Kot zadnji pa je na vrsti gospod Kellen eh, Thomas, eh, ki je profesor za trajnostno letalstvo na Manchesterski univerzi. Izvolite. Good afternoon. Thank you, Chairman, ladies and gentlemen. Pozdravljeni, gospe in gospodje, hvala, da ste me povabili. E, bomo zdaj govorili o hrupu iz letalskega prometa. Pa začnimo. Kot vemo, je letalski promet zelo pomemben za gospodarski razvoj v Evropi in letališča posod po Evropi rastejo glede na povpraševanje. Ta rast se bo po napovedih eh, povečevala še v naslednjih desetletjih. Letalstvo že zelo vpliva na življenja sto tisočev ljudi, mogoče milijonov ljudi in to vsak dan. Problem, s katerim se soočamo, pa je, da se bo očitno, mm, da se bodo problemi povezani s hrupom še povečevali in zaostrovali v prihodnje. To vpliva na zdravje ljudi, vpliva na njihovo kakovost življenja. In ljudi so bolj občutljivi na eh, hrup iz letalstva kot na druge vrste hrupa ali na hrup iz drugih sektorjev. Eh, to je razumljivo, kajti ko letalo leti čez vašo eh, hišo, vas je tudi strah, da je vaša hiša pod letalsko progo. Ljudi postajajo vse bolj občutljivi, vse več je pritožb, In mi se s tem problemom ukvarjamo že vrsto let eh, na Univerzi v Manchesteru. Ugotovili smo, da eh, veliko letališč v Evropi že ima operativne omejitve, naprimer zaprta so po noči ali pa imajo omejen promet po noči. In ko eh, prosijo za dovoljenja za načrtovanje, Povečanje letališča se ponavadi hrup izpostavi kot eh, glavni razlog nasprotovanja povečanju letališča. In eh, seveda to velja predvsem za tista letališča, ki so blizu velikih eh, mest. Problem povezan s hrupom se verjetno ne bo izboljšal. Pravzaprav naj bi se še poslabšal, predvsem pri letališčih, ki hitro rastejo. Industrija hitro raste, letališča rastejo hitreje kot pa eh, tehnološki razvoj. To pomeni, da bo vse več ljudi podvrženih temu hrupu in vse več ljudi bo zaradi hrupa trpelo. Ampak če gradi, gradite eh, novo letalsko progo, naprimer, ali pa prestrukturirate zračni prostor, eh, potem bo eh, več ljudi tudi na novo izpostavljenih hrupu in ti so še posebej občutljivi. Potem imamo še en problem. Eh, spreminja se tudi odnos ljudi. Eh, stopne hrupa, ki so bile spremljive v preteklosti, niso več spremljive danes. Eh, ljudje postajajo vse premožnejši, imajo večja pričakovanja, kar se tiče kakovosti življenja. In poleg tega v Evropi ljudje tudi vse bolj glasno izražajo svoja mnenja, kajti povečuje se demokratizacija ljudje tako izrazijo svoje nasprotovanje eh, na bolj glasen način. In to pomeni, da se bo nasprotovanje eh, rasti letališč eh, verjetno v prihodnosti še povečalo. Od drugih govorcev smo že slišali, kakšne so posledice izpostavljenosti hrupu. Ne bom jih našteval. Kritični elementi pa so učinki na zdravje, potem motne spanja. Eh, potem tudi motne učenja v šolah in za vse večji odsotek eh, prebivalstva je s tem povezana tudi razdražljivost in pa motne zaradi hrupa v ozadju. To moti njihovo vsakdanje življenje. Eh, dejavniki moten in razdražljivosti pa so tudi najpomembnejši pri nasprotovanju rasti letališča ali pa pri pritožbah. Ukvarjamo se tukaj z uh, učinki na zdravje, z učinki na učenje, na spanje. In to je povezano uh, z izpostavljenostjo hrupu. Ampak uh, percepcija tega, kaj je spremenljiva stopna hrupa, na to pa vplivajo številni tudi neakustični dejavniki. Imamo tudi variacije glede na posameznika in to so tiste teme, ki sprožajo tudi pritožbe in nasprotovanje. Na to percepcijo vplivajo tudi neakustični dejavniki, kot sem rekel. Ali se vam zdi, da ste moteni v vsakdanjem življenju, to je odvisno od vašega načina življenja, ali živite bolj v notranjosti ali zunaj, ali želi, živite na podeželju ali v mestu. Odvisno je tudi od tega, kako bogati ste, od tega, ali ste lastnik eh, lastne hiše, ali vas je strah letalskih nesreč, ali vas je strah eh, tega, da bo zaradi letalskega hrupa prizadeta cena vaše nepremičnine. Poročila. Eh, ki smo jih eh, pripravili, kažejo, da ljudi skrbi prihodnost. Življenja so se v zadnjem desetletju močno spremenila in ljudje eh, se sprašujejo, kakšna bo kakovost njihovega življenja čez deset let. Na vse skupaj vpliva tudi to, ali uh, imajo ljudje kakšno neposredno korist od letališča. Če so zaposleni na letališču, potem uh, sprejemajo hrup, če ne in če nimajo nobene koristi, potem pa ne. 30 odstotkov eh, razražljivosti je povezane s hrupom eh, samim, 30 odstotkov z neakustičnimi dejavniki, 30 odstotkov pa z individualnimi eh, razlikami. Vemo, da so nekateri zelo občutljivi, drugi pa manj. Torej, tukaj se ukvarjamo z dvema temama. V tej preglednici sem jo skušal posprošiti. Eh, eno je eh, izpostavljenost hrupu, drugo pa odziv ljudi na ta hrup. Eh, prva stvar je povezana z števili letal, z tipi letal in s časom dneva. Odnos ljudi pa s percepcijo in neakustičnimi dejavniki. Ukrepi za prvi, torej za izpostavljenost hrupu, bi lahko bili boljše nadzorovanje, modeliranje. Eh, kar se tiče odnosa, pa so s tem povezane preiskave, svetovanja in pritožbe. Kako lahko eh, vse skupaj nadzorujemo, tudi to eh, je zelo odvisno, zakaj gre. Različni sistemi nadzora priznavajo razliko med izpostavljenostjo hrupu in pa odnosom do hrupa. Mm tukaj imamo razlike tudi med eh, eh, odnosom ljudi ob različnih letališčih po Evropi. Eh, tukaj obstaja fleksibilnost, s hrupom se lahko ukvarjamo tudi na lokalni ravni, naprimer s kakšnimi akcijskimi načrti za hrup, to lahko podpremo z javnimi posvetovanji ali pa damo na voljo kakšne določbe za oziroma možnosti za reševanje sporov. Morajo pa obstajati tudi omejitve, zato da se zaščiti zdravje, spanje in v določenih državah, da se zaščiti tudi izobraževanje. Glede na načelo subsidijarnosti, eh, zakonodaja eh, predvideva tudi načrtovanje rabe zemlišč, eh, ki je povezano z širjenjem letališč in hrupa. No, problem, s katerim se soočamo, pa je naslednji. E, Letališča so um, fiksna, a vedno bodo tam, kjer so. E, zelo malo je primerov letališč, ki so se premaknila v Evropi, naprimer v Minhnu in pa v Atenah, ampak s tem ne rešimo problema. Problem se samo prenese drugam. Uh, prav tako tudi ne bo dolgoročnih tehničnih rešitev. Letala ne morejo postati tiha. Mm, zato mislim, da potrebujemo nov pristop. Treba razlikovati med odnosom ljudi do hrupa in pa izpostavljenostjo hrupu. Cili glede hrupa, zato da se zaščiti zdravje, spanje in izobrazba, to je ena stvar. Imamo pa veliko načinov, kako lahko to naredimo. Tukaj imamo nekaj primerov po drugi strani pa moramo vplivati tudi na odnos ljudi. Na milijon ali celo milijarde evrov se porabi za to, da se zmanjša uh, izpostavljenost hrupu za en decibel, ampak človeško uho enega decibela sploh ne zazna. In tukaj gre za uh, uredbo IKO v zvezi s certificiranjem letal. Ne gre pa za eh, razliko za ljudi. Potrebujemo tudi tehnološke izboljšave, ki jih bodo skupnosti razumele in slišale, katerih učinke bodo prepoznale. Potrebujemo več raziskav, zato da bomo razumeli akustične dejavnike, s katerimi bomo ugotovili, ali so ljudje res moteni pri svojem vsakdanjem življenju ali ne. Letališča pa tudi morajo izvajati določene eh, dejavnosti, da se spodbuja toleriranje hrupa, kjer tega hrupa ne moremo odstraniti. Postaviti je treba omejitve ali vojnice hrupa, kot se imenujejo. Ljudem je treba zagotoviti, da bo njihova prihodnost zaščitena. Letališča morajo ljudem dati tudi razloge za to, da bodo tolerirali hrup. V ekstremnih situacijah pa je treba zagotoviti tudi kompenzacijo za to, da se bodo ljudje lahko preselili, če to želijo. To je tudi v interesu letališč, kaj ti eh, želijo, da eh, njihovi posli rastejo. In kako lahko Evropska unija pomaga letališčem pri tovrstnih ukrepih? No, potrebujemo omejitve izpostavljenosti hrupa, zato da se zaščiti zdravje, potrebujemo najboljše prakse, eh, kompenzacijo za rast, potrebujemo raziskave glede neakustičnih dejavnikov, ki vplivajo na na uh, odnos, potrebujemo tudi boljšo vključenost lokalnih skupnosti in pa uh, letališča, uh, ki bodo privlačna za ljudi, torej da bodo ljudje v njihovi okolici želeli živeti. Samo na ta način bomo lahko zagotovili uh, vzdržno gospodarsko rast in razvoj. Hvala. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt. Hvala lepa. To so bila zelo zahtevna predavanja in sedaj sledi razprava. Prva je na vrsti Gezine Meissner. Hvala. To so bila zelo zanimiva predavanja. Zadnje predavanje je nekaj, kar sem hotela poprašati na začetku. To, kar je povedal gospod Tomasen, kaže, da obstaja tudi subjektivno obremenitev s hrupom, ne samo objektivno in to otežuje delo politikom in zato tudi vprašanje ostalim predavateljem. Obremenitev s hrupom, ali se to vidno miri v decibelih ali tudi v zaznavi ljudi, v percepciji, kajti najprej je bilo jasno pokazano, da več kot 70 odstotkov trpi zaradi cestnega hrupa, manj pa zaradi hrupa železnice in letalstva, ampak ko je šlo potem za anketo in smo videli neko skico, kjer je bilo eh, rečeno, da je mnogo ljudi čuti to obremenitev s hrupom, ampak kako se je to mirilo? A je to bil hrup, ki ga je možno miriti ali je to enostavno samo občutek, da je preglasno? Eh, že večkrat sem slišala um, iz. Um, od eh, letalskih družb, ki niso smile preleteti stanovanskih eh, četrti, ker se je prebivalstvo pritožilo zaradi hrupa, čeprav v nekaterih delih to sploh ni bilo možno, kajti um, torej zato se mi zdi že pravilno, da upoštevamo tudi subjektivni vpliv, pravzaprav moramo ravnati psihološko, obstaja tudi neurolingvistično programiranje, lahko rečemo, letalskih rup prinaša tudi delovna mesta in če bomo to povdarjali, se bo zdelo ljudem v redu. Ampak kaj bi morali storiti, to je moje prvo vprašanje, kako se tega lotiti psihološko, je to vedno težko. Drugo vprašanje, na to bo lažje odgovoriti. Slišali smo, da 40 milijard stane letno hrup eh, in posledice hrupa v Evropi, koliko pa bi stalo, če bi izvedli določene ukrepe za zmanjšanje hrupa, torej kako računati to, ta strošek in korist. In zadnje, eh, zadnje vprašanje, ali se je že kdaj izračunalo, um, kaj, um, koli, za koliko bi zmanjšali hrup, če bi v cestnem prometu zamenjali vozila z električnimi vozili. Uh,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 predstavniki komisarke Bulčeve niso tu, kajti če pripravljamo pravne akte, potem naj bi jih oprli na dejstva. In, ne, e, in predpisi ne smejo nastati tako, da v nekaterih državah članicah že obstajajo določene rešitve, ki naj bi jih prenesli na druge države članice, ne da bi uh, bi analizirali rezultate. Eh, Kaj ti svobodni trg in konkurenčnost bi trpila zaradi tega? Eh, vprašanje hrupa se pri tem ne upošteva. To pa je današnje vprašanje. Vsi govorniki so rekli, da je hrup vprašanje vedno povezan z gospodarskim razvojem in da ga ni možno ločiti od tega. In če, na primer, zgradimo železniške proge daleč od aglomeracij in eh, glavne ceste, tudi potem eh, hrup ne bo tako moteč, kot pa če te proge vodijo skozi mesta. V odboru za promet smo se večkrat pogovarjali o tem, da eh, naj bi cestni promet preusmirili na železnico. To so pomembna vprašanja, ki smo si, se jih že večkrat lotili. In mislim, gospod predsednik, da direktive in drugi pravni akti eh, morajo temeljiti na zdravi pameti in tudi gospodarski razvoj je pri tem treba vzeti v obzir. Tudi, ko uh, se ukvarjamo s vprašanjem, kako vpliva hrup na, človeško, na zdravje človeka. Ne moremo se strinjati z nekimi slučajnimi rešitvami in da Eh, strokovnjaki, ki so danač, danes naši gostje, pri tem ne morejo sodelovati. Hvala, tudi jaz imam nekaj vprašanj. Pred kratkim sem prebral zanimiv članek v časopisu in sicer, da se s cistnim hrupom tudi manipulira pri homologacijah. Eh, eh, Vozile ne smejo biti glasnejša od 40 decibelov, eh, motorna kolica pa 80 decibelov, vendar ta menj, te menjne vrednosti se podobno kot pri Dieselgateu um, spoštujejo samo pri um, testu. Um, zunaj tega pa so ta vozila štirikrat glasnejša. Torej, Mercedes je, imel, je bil za 11 um, eh, decibelov uh, glasnejši, BMW je bil štirikrat uh, glasnejši in Ducati pa tudi. Zakaj? Tu obstaja trik. Um, in sicer sistem zaklopk pri, v izpušni cevi. In včasih to izpade in potem um, je avto glasnejši. Avtomobilska industrija pravi, to je legalno, kaj ti pri hrupu ni prepovedano uporabiti take sisteme. Ali ste slišali za to? Vas sprašujem in kaj je možno storiti proti temu in tudi komisijo sprašujem, kaj bo v prihodnje storila, da ne bomo imeli. Uh, um, to afero v zvezi s hrupom, potem hrup pri viru, to je seveda odločilno. In tudi to ima ceno. V vse evropskih omrežjih bi eh, porabili 12 milijard za eh, protihrupne zaščite. In to je možno seveda samo v celotni Evropi v železniškem prometu. In če bi. Eh, eh, v, pri železnici izvedli ustrezne prilagoditve, bi to stalo 1,5 milijarde. Ampak tega ne, ne naredimo, temveč gradijo raje te protihrupne zidove ob avtocestah in pravzaprav v določenih um, um, območjih eh, so taki zidovi šest metrov visoki, se pravi, da sediš v vlaku in vidiš samo zid. Uh, veliko investiraš in to ne pri viru, tehnična rešitev pri vlakih. In to tudi kaže, da industrija na Japonsko izvaža tišje um, vlake, kot jih uporabljamo v Evropi. Torej, to, samo, to ni tehnični problem, to je samo e, volja. Na japonskem so predpisi strožji in to je tudi možno pri emisijah um, je pri dizlu bilo isto. Torej v ZDA so izvažali boljša vezila, vozila oziroma eh, bolj eh, premeteno goljufali. Eh, Švicari so pred nami, so rekli, od 2020 naprej je to prepovedano. In če sedaj polska industrija, ki eh, proizvaja tovorne vagone, ko, eh, Rotterdam, Damginova, ta koridor je naj. Eh, bolj pomemben. Če obstaja določeno zanimanje, um, za to, da bi osvojili evropski trg, tudi poljske družbe naj bi pač eh, proizvedle tišje eh, vagone. V Evropi smo se dolgo borili in um, uspelo nam je, da je 260 milijonov. Um, Eh, predvidenega denarja za posodobitev tovornih vagonov. To je bil dober preboj, dolgo smo se borili za to, ampak do ločene države tega denarja sploh nočejo in ga ne vzamejo. Možnosti so in države bi bile in družbe bi bile konkurenčne in to bi bila pravilna rešitev. Želim opozoriti na to, kako se zaznava hrup. V Nemčiji je prišlo do tožbe, zato ker se je nek eh, prebivalec um, um, pritožil obtožil zaradi otrok, ki so se igrali opoldan zunaj, zunaj, od enih do treh, pa opoldan je hotel zapriti to igrišče, da otroci ne bi bili preglasni. Hvala Bogu mu ni uspelo. Ampak če so to naši problemi in ignoriramo cestni promet, železniški promet, letalski promet, potem samo še dvomim o naši pameti. In zadnja točka. Rečeno je bilo, da je to na polskem sedemkrat dražje. Če bi sanirali vlake, če bi jih prilagodili, mislim, da ta cena ne drži, imam druge informacije, ampak zakaj je temu tako na polskem, mislim, da ni cestnine na avtocestah. Na, eh, v Evropi imamo. Um, torej dajatev za uporabo eh, železniških prog. Če pa je cesta poceni, železnica pa draga, železnica nima nobene šanse. Na, Evropski, eh, uni, na ravni Evropske unije eh, smo se dogovorili, da naj bi imeli eh, cene za določene trase in tudi tu so potrebne prilagoditve, kjer je volja, je tudi pot. Tako bomo zmanjšali raven hrupa in potem bo tudi manj pritožb eh, ljudi, ki živijo ob cestah ali ob železniških progah. Hvala. Ja, Hvala bom zelo kratka. Želim odgovoriti na vprašanje predsednika, zakaj so tako uh, visoki stroški. Imamo drugačna kolesa, v Evropi imamo monoblok kolesa in um, ti um, za. Um, Pravzaprav bi morali zamenjati vse naše zavore z monoblok kolesi. Pri novih, če govorimo o novem voznem parku, se strinjam, ampak če govorimo o obstoječem voznem parku, ki je že več let star in da bi morali sedaj zamenjati kolesa, da bi lahko gradili nove zavore, to nima nobenega smisla. E, torej, postopoma se zamenjujejo, izmenjujejo stari vagoni z novimi. No, danes jutraj smo že govorili o tem in sicer, da je K dno in L dno zmanjšuje hrup, da pa na finskem in drugo se to nega, ne dogaja, zato ker je to preveč eh, nevarno. Upam, da bodo strokovnjaki lahko go, odgovorili na to. In sedaj bomo um, začeli tako, kot smo slišali govornike, najprej gospod Iberle. Uh, Ja, eh, hrup se miri, ne, oziroma um, um, hrup se lahko tudi miri, je pa tudi subjektivni faktor pri tem. Um, reakcija na obremenitev s hrupom ob cestah in železnicah je eh, stabilna, torej tu lahko primerjamo ankete več let, torej pri šestih decibelih se čuti ta obremenjenost, kar je to le še možno tolerirati, je seveda deloma tudi subjektivno. Um, dr, um, torej, um, višina hrupa, To je seveda tudi možno um, meriti, eh, kaj potem um, vodi do motenj v komunikaciji ali do slabega spanja. Eh, vse to so fizikalni dejavniki, ki jih je možno tudi meriti. Vprašanje glede učinkovitih ukrepov. Uh, če nič ne storimo proti hrupu, to zelo veliko stane. 40 milijard eh, na ravni EU, 10 milijard v Nemčiji. Kaj so najbolj učinkoviti ukrepi? Poenostavljeno rečeno, prej, ko spoznaš problem hrupa pri načrtovanju, tem eh, ceneje je, torej preprečevanje. Če pa že imaš neko hrupno situacijo, se spomnim, spontano dveh ukrepov. Torej, glavni eh, problemi so na um, prometnih poteh znotraj vasi, eh, znuž, znižanje hitrosti pri hitrosti 30. Um, eh, Ta ukrep skoraj nič ne bi stal in to prepolovi hrup za 3 decibele približno. In s tem bi zmanjšali predvsem raven hrupa, eh, ki po noči moti, moti spanje in sicer, da, da je to tak nenadni eh, višji hrup. Potem seveda so tudi še drugi ukrepi. Um, torej, naprimer, um, če naprimer zamenjamo površino ceste, se s tem tudi lahko eh, zmanjša hrup eh, in eh, stroški so za 10 odstotkov višji. Potem E, mobilnost. Če rečemo, da je hrup, da hrup ustvarja predvsem pneumatika, potem je tako, da zunaj Eh, vasi in krajev, električna mobilnost eh, za, hrupe, za hrup eh, ne bo imela nobene pozitivne posledice, v vasih, v urbanih območjih pa je drugače. Ampak da bi in mobilnost znižala raven hrupa, mora biti delež in vozil zelo velik. potem eh, predpisi glede mirjanja za eh, vozila. Veliko se je goljofalo do 2014, od takrat naprej še vedno. Realnost ni v skladu s preizkuš, preizkusi v testni fazi in zato sprašujem komisijo, kdaj bo zaprla te vrzeli. Nekatera, nekateri zelo glasni avtomobili in motorna kolesa lahko um, um, v bistvu um, izničijo rezultate vseh teh merjenj. Um, naslednji je na vrsti gospod Hecht, ki naj bi govoril v mikrofon. V zvezi z obremenitvijo s hrupom 55 decibel A, to je vrednost, ki je uh, že razmeroma, to je že glasno. Uh, prebivalci zaradi tega trpijo, ampak eh, to je 30 decibelov pod današnjo obremenitvijo. Torej, če bi se usmeril po tej vrednosti, bi zelo hitro dosegel rezultata, če pa eh, imam eh, neko načeljno razpravo, kaj naj naredim, bom zapravil desetletja in to ne bo nič spremenilo, ampak moralo, morali bi se torej orientirati pri eh, vrednosti 55, zato da bi hitro dosegli rezultate. Če pa želim zavlačevati, začnem, bi začel z načeljno razpravo stroški. Stroški so v glavnem vprašanje kompetence pristojnosti. Um, stroške za hrup lahko zapakiram v nekaj drugega. Če načrtujem letalo, imam pet vrednosti, okrog katerih zgradim letalo. To je število sedežev, eh, doseg letala, potem eh, poraba kerosina na kilometr, hrup in stroški. Stroški so jasni na začetku in hrup eh, moram potem torej, cilje hrupa moram doseči v okviru predvidenih stroškov. To velja tudi za železnico. Naprimer na eh, Polskem, če rečem, da sem zgubil tržne deleže, se ta upad lahko nadaljuje, lahko pa uh, uh, grem v inovacije, da spet osvojim trg, naprimer kolutne uh, ehm, zabore za tovorne vagone, uh, ki stanejo 50 tisoč evrov in, zniža, in niso tako drage. B, na um, ehm, polskem pa um, ta rešitev ni možna, kaj ti tovorni vagoni prevozijo zelo velike razdalje in zato moram uh, um, izbrati res drugačne zabore ali še drug uh, rekuperativna zabora. To se na polskem skoraj ne dela. To je energetsko katastrofa, ampak to seveda vodi do obrabe um, zavornih um, oblog. In na švedskem rekuperirajo to varčuje energijo in tudi obrabo zavornih oblog, moram razmišljati v večjih dimenzijah. dimenzijah. Če razmišljam samo uh, stroški, potem lahko uničim vsak ukrep za znišanje hrupa. Um, če mislimo pri tem na inovacije, je zmanjševanje hrupa uh, lahko celo pozitiven stroškovni dejavnik in potem eh, tudi um, um, sivi, siva lipina, eh, ki ima posebno, um, posebno uh, torišče pri nizkih hitrostih in to je predvsem pri železnicah z dizelskimi lokomotivami, ki vozijo počasi eh, KLLL. Uh, ko zabira tak vlak, je ta vrednost drugača, drugačna. Če bi rekel pri železnici, da želim vse vagone obravnavati z enakimi predpisi, bom eh, ne, eh, dosegel neuspeh. Pri dizelskem pogonu moram um, za KLL um, obloge imeti drugačne predpise kot za. Um, želi zavoliti. No, torej to si moram bolj natančno ogledati. Ja, Finska in Švedska. Um, lah, po, zelo dobro poznam situacijo. Na severnem Finskem ni elektrifikacije, zelo šipke dizelske lokomotive in uh, leseni vagoni so zelo težki in zavorne lastnosti so slabe. In po drugi strani To, torej tam eh, KLS ni dobra rešitev, ta siva zlitina pa je dobra, ampak karakteristike trenja so različne. Pozitiven primer ruski vlak, ki že 60 let eh, uporabljajo. Um, ja, transportirat, ampak da habi andre bremsvorschriften für die russische. Kompozitne uh, zavore in tam imajo dobre izkušnje s tem. Schweden weiß ich nicht, Schweden will ich mich enthalten, aber. Švedska in Šved. Eh, torej, za Finsko bi imel rešitev, ja, pri, za druge države pa ne morem eh, eh, sedaj govoriti. Dobro, če imate rešitev, se bomo obrnili na vas. Sedaj pa še tretji predavatelj. Ne želim tukaj, da bi še nočem, da nastane vtis, da je Poljska nedejavna, kar zadeva boj proti hrupu. Nasprotno, vse, vsi novi vagoni so opremljeni z kompozitnimi elementi in to um, znižuje uh, raven hrupa. Problem ki ga imamo, so finančni viri, kajti ta operacija je zelo obsežna. Kolikor vem, Evropska unija financira samo zamenjavo kompozitnih zavor, ne pa koles. Vendar, ko bo začela veljati odreditev TSA v zvezi z novimi vagoni, bi, se, bi stroški znašali 89 milijard evrov na leto in naš vozni park bi potem bil 2020 mm, na visoki ravni. eh, največje poljsko prevozniško podjetje eh, doseže rezultat 7 milijonov evrov. Želim opozoriti na naslednje. Borimo se proti eh, hrupu, vendar finančna sredstva, ki so na voljo, zato so zelo omejena in konkurenčnost naše železnice se zmanjšuje. In kot eh, sem že povedal, um, obstaja tudi ta bojazen, da bi e, to lahko vodilo do povečanja cestnega prometa. Hvala. Sedaj ob koncu pa še Karin Storman. Hvala. Vrnil se bom na motnje in razdražljivost. Pred nekaj leti e, sem se odeležil srečanja z lokalnimi rezidenti ob eh, letališču v Bukarešti. Um, preden se je Romunija pridružila Evropski uniji, ljudje so bili pozitivno, uh, uh, torej pozitivni odnos so imeli do letališča. Uh, potem, ko so vstopili v Evropsko unijo, pa so se začeli pritoževati nad hrupom. Razumeti moramo ta odnos ko uh, se pogovarjamo o rasti nekega letališča, o novih načrtih za povečanje letališča, moramo doseči pravo ravnovesje med gospodarskimi koristmi za mesto in regijo in pa po drugi strani med uh, zaskrbljenostjo lokalnega prebivalstva. Tukaj ne govorim o zdravju, govorim predvsem o motnah, o razdražljivosti. ne vem, kako uh, vzpostaviti to pravo ravnotežje za vzdržne in trajnostne odločitve. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je to bila zelo zanimiva razprava, zanimivi predavanji. Uh, eh, Eh, vprašanji in odgovori. Danes smo zaključili to temo, ampak gotovo nas bo tema zaposlovala še naprej, kaj ti prometni nosilci bodo imeli prihodnost samo, če se bodo borili proti hrupu, če bo sprejel, postal sprejemljiv. Tehničnih rešitev je več, v glavnem je odvisno od politične bolje. Seveda, ko gre za financiranje, vedno, se sem omenil, cestnina, zakaj pa na cesti ni cestnina in na železnici tako visoka. Na ta način bi to lahko zlahka financirali. E, naprimer, cestnina za tovornjake v Nemčiji prinaša milijarde in tudi Poljska bi lahko zlahka financirala take projekte, če bi obvedla cestnine. Torej, mislim, da moramo se tega problema lotiti malo širše. Želimo se bi, da zagotoviti mobilnost, vendar eh, zavarovati tudi podnebje in zdravje ljudi. Za danes smo končali to temo, še enkrat eh, prisrčna hvala in takoj bomo nadaljevali sejo. Dovolite, da vas prosim, da zapustite dvorano ali se posedete, ker imamo še eno temo, ki jo moramo obravnavati. Preden nadaljujemo z zadnjo točko dnevnega reda, naj omenim še eno vprašanje. In sicer med nami je nekdo, ki ima danes zadnjo sejo v Evropskem parlamentu, gospod Borcer, ki je štiri leta zelo dobro sodeloval tukaj in zdaj nas zapušča. Komaj, verjetno, ampak tako je. Bi pa izkoristil to priložnost in se mu prisrčno zahvalil za odlično in eh, kompetentno sodelovanje. Eh, veliko veselja smo imeli z vami, seveda je bilo tudi veliko dela, za prihodnost vam želim veliko dobrega in upam, da se nekega dne ponovno vidimo. Vse najboljše! Mikrofon mikrofon za predsednika. Is... Ja, but thanks a lot. It, it could be a mistake. da haben wir Luke Willems und Jan Mo Luke Willems in Jan Molema sta z nami. Luke Willem je namestnik sekretarja, generalnega sekretarja za Benelux, Jan Molema je vodja Oddelka za mednarodne trge, Benelux, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za to vabilo. Veliko čast nam je, da sva bila povabljena v vaš odbor za promet. Tukaj sva zato, da predstavimo rezultate eh, naše, eh, našega poročila o tovornem prometu. Nekaj dejstev smo ugotovili med izvajanjem naše študije in to bi zdaj rada eh, s kolegom delila z vami. Osredotočil se bom na vsebino tega poročila. Najprej eh, bova predstavila Benelux v Nijo Benelux, ki še vedno obstaja, potem pomen eh, transporta za Benelux, potem nekaj rezultatov poročila o Beneluxu in pa eh, pogled v prihodnost, kako bomo torej delovali v prihodne in iz tega bova potegnila tudi določene zaključke. Benelux je živi laboratorij regionalnega sodelovanja v Evropi. Naslednja prosojnica eh, tale kaže, da smo medvladna organizacija Belgije, Luksemburga in Nizozemske, krepimo regionalno sodelovanje in to je glavna tema, s katero se ukvarjamo. Eh, to nam dobro gre pri Unida Benelux. 70 eh, let že imamo to regionalno sodelovanje, veliko priložnosti smo zagotovili za industrijo in državljane naših držav. Uh, eh, naprimer, Schengen je bil ustvarjen na ravni uh, Benelux unije. Uh, če malo poznate zgodovino, potem boste tudi prepoznali te dogodke. No, Leta 2012 pa so se naše vlade odločile ustanoviti novo pogodbo za Unijo za Benelux. Ta nova pogodba je uvedla tudi obnovljeno sodelovanje med tremi državami Beneluxa. Prvi cilj sodelovanja v Beneluxu je bil, da se poglobi sodelovanje med tremi državami. Drugi cilj pa je bil, da se okrepi primarna vloga naših eh, držav. Eh, torej vloga, ki jo igramo v Evropi, ki se še vedno razvija. Ne gre samo za gospodarsko sodelovanje, ne gre samo za to, da se dopolni notranji trg. Eh, naše sodelovanje zdaj zadeva tudi trajnostni razvoj, eh, pravičnost, varnost. Imamo pet institucij. Odbor ministrov je naša najpomembnejša institucija. Srečali se bodo decembra. Eh, smo pa tudi sicer zelo aktivni tudi na področju transporta. Države, članice in regije lahko sodelujejo in same krepijo tudi notranji trg. Naše tri države eh, razvijajo Benelux kot eh, neko vozlišče. Tam je veliko letališč, vozlišč, veliko tudi pristanišč. No, še nekaj želim povdariti v svojem uvodu in uh, sicer uh, ta skrivnost Beneluxa, uh, 350. člen eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Namreč države Beneluxa lahko gredo še dlje, ko razvijajo svoj notranji trg, kot pa Evropska unija sama. Vendar pa ne smemo biti diskriminatorni do Evropske unije kot celote. To zagotavlja številne prednosti za eh, Benelux. Mi lahko določene rešitve že začnemo izvajati in jih tudi testiramo. Imamo naprimer prosto kabotažo eh, v Beneluxu, v Evropski uniji pa je to podvrženo še strogim pogojem. Tudi določene eh, številke se vsega razlikujejo, določeni kriteriji so drugačni. Eh, ampak mi si prizadevamo, da bi dosegli večjo učinkovitost prometa. Franz Timmermans, ki je bil eh, minister, je omogočil prevoz po cestah znotraj Beneluxa. Eh, torej, daljši in težji tovornjaki lahko zdaj potujejo po cestah Beneluxa zelo nas veseli, da lahko predstavimo našo študijo tukaj. Odločitev našega odbora ministrov, da se prouči eh, tovorni transport, je povezana s tem in zdaj pa predajam besedo Janu Molemi, ki bo predstavil rezultate te študije. Hvala. Yes, um, uh, um, Hvala, Luke. Predstavil bom prve ugotovitve tega poročila. Promet je ključen ne samo za Benelux, ampak tudi za dobro delovanje in logistiko notranjega trga EU. To lahko vidite na naslednji prosojnici. Tukaj vidite zemljevid Evrope, eh, tako imenovan vročinski zemljevid. Vidite, da je vročinski zemljevid rdeča področja. Eh, eno je tudi v Beneluxu, eh, kar pomeni, da je tam na majhnem območju zelo zgoščena prometna dejavnost. Eh, tukaj vidite tudi tista pomembna področja, kamor vlagajo vlagatelji iz tujine. To so tista priljubljena področja, kamor se vlaga na notranjem trgu. To je celovita slika zakaj smo potem sploh izvedli študijo o pretoku blaga. Nekaj razlogov je za to. Ja, povečano popraševanje eh, na strani naših držav, Belgije, Nizozemske in Luksemburga, pa tudi posameznih regij v Belgiji in drugod, ti vidijo priložnost, eh, ki jo je treba izkoristiti in pogosto zakonodaja Evropske unije ne sledi temu povečanju popraševanja. Um, pretok blaga se hitro spreminja, povečuje, nova sredstva so bila uvedena, pa še ni zakonodaje za upravljanje tega področja. In ko uvajamo pravila, mm, to je bilo tudi prej razloženo za področje Beneluxa znotraj notranjega trga, moramo to storiti na učinkovit način. Upoštevati je treba tudi pretok eh, med Beneluxom in sosednjimi državami. Zdaj si bomo ogledali prve ugotovitve. V evropskem kontekstu, no, čakam še na prosojnico, v evropskem kontekstu je Benelux majhen, eh, pokriva samo 1,7 odstotka eh, geografske površine Evrope. Ampak poglejte si BDP, ki je s tem povezan, poglejte si pretok blaga, ki je prečka uh, Luksemburg uh, proračun oziroma BDP znaša 7,9 odstotkov celotnega proračuna oziroma BDP-ja Evropske unije. Oseminsedemdeset odstotkov eh, notranje, notranjih uh, vodnih poti oziroma prometa po vodnih poteh gre prek Luksemburga. Mi smo živi laboratoriji, kjer preizkušamo nova pravila za področje ladjarstva, ladijskega prometa, eh, potem uporabe digitalizacije. Na ta način Benelux eh, skuša rešiti tudi širše evropske izzive in zato smo danes tukaj, da vam predstavimo naše ugotovitve na tem področju. Še nekaj drugih številk. 24 eh, odstotkov zračnega prometa oziroma tovora, ki se prenaša po zraku, gre prek Beneluxa, potem 21 odstotkov pomorskega prometa. Želimo, da naše države članice postanejo aktivne in te podatke delijo tudi z evropskimi partnerji. Če gremo še malo dlje. Zdaj smo to postavili v evropski kontekst, zdaj bolj ali manj vemo, kam gredo glavni tokovi, prek katerih meja potekajo in kam bodo šli v prihodnje. Potem ugotovitev, ki nas je najbolj presenetila, če si ogledamo cestni promet, kjer smo tudi kar aktivni, eh, ampak bolj izhajamo iz nekih ad hoc odločitev. No, ugotovitev tukaj pravi, da 76 odstotkov cestnega prometa, ki se začne nekje v Beneluxu, eh, eh, lahko prečka kakšno mejo, ampak ostane v Beneluxu. Eh, zato je pomembno, da smo aktivni na področju zakonodaje, treba se iznebiti eh, tudi meja znotraj Beneluxa. To je tisti slajd, ki je povezan z predstavljeno ugotovitvijo. Potem še nekaj rezultatov. Smo eh, med prvimi desetimi glede logistike. Luksemburg eh, je na drugem mestu, eh, Nizozemska na tretjem, Belgija na šestem. Najuspešnejša je pri tem indeksu Nemčija. Ta indeks je se meri že dolgo časa. In naše države so res zasedle uh, zgornja mesta. Mm, pretok blaga se še nadalje povečuje in mi si bomo prizadevali ostati na prvih mestih. Pretok se bo podvojil ali pa potrojil do leta 2030 in eh, želimo ostati na teh uh, Eh, mestih. Kako bomo uporabili rezultate študije? Nekaj možnosti imamo. Eh, te podatke si bomo izmenjali ne samo znotraj Beneluxa, ampak eh, tudi z drugimi partnerji. Imeli bomo vrh z državami partnericami že naslednji teden. Mm, izvedli bomo pilotne projekte. Nekaj pilotnih projektov se že pripravlja, predvsem ko gre za transport po cesti obstaja tudi možnost na podlagi pogodb, da se vzpostavijo pravni sporazumi, eh, ki so že znotraj Veneluksa, da se olajša tudi vse evropske rešitve. In če bomo imeli dobre razprave z ministrstvi, potem lahko to vodi tudi do skupne evropske rešitve. Nekaj izzivov eh, nam je skupnih z EU. Mm, ti so precej jasni, kar je pokazalo tudi poročilo. Masovni pretok poteka čez naših držav, eh, imamo tudi številne zamaške. Eh, večina vas je to že spoznala v vsakdanjem življenju. Veliko je zamaškov blizu mest, gosto naseljenih mest, potem pristaniš letališč, treba je priti do nekega modalnega premika. Eh, in to je treba olajšati. Mi delamo na tem. Eh, Cili glede vzdržnosti niso bili še doseženi, s tem se tudi ukvarjamo in to je v skladu z Evropsko agendo, potem digitalizacija in pa inteligentni sistemi prometa. Določene smo že uvedli in to lahko predstavlja del rešitve. s tem ne bo ustvarjenih več odpadkov ali pa več prometa na cestah, ampak z inteligentno tehnologijo lahko stvari izboljšamo. Potem imamo tudi nove načine transporta. Pred desetimi leti eh, nihče ni razmišljal o dronih, ki bi jih aktivno lahko uporabljali v prometu. To se zdaj uporablja v Beneluxu in pa okolici. Uporabljajo se tudi druge vrste eh, prometa. No emisije CO2 eh, eh, so se v zadnjih letih v Beneluxu zmanjšale in stabilizirale, vendar pa to še vedno ostaja izziv. Vemo, da se eh, povečuje promet. In če si ogledamo stvari še malo dlje v prihodne, tukaj imamo podatke za Rotterdam in Antwerp, torej za dve pomembni pristanišči. 235 milijonov ton uh, tovora leta 2013, naj bi prišli na 400 milijonov ton leta 2030. Eh, potrebujemo za to modalni premik, predvsem za področje Rotterdama, tako da se bodo odstotki zmanjšali verjetno z 55 na 35. Pri Antwerpnu pa eh, bi se promet na notranjih vodnih poteh povečal z 35 na 42 odstotkov. kar podvojila se bo tudi uporaba železnic v obeh primerih. Še nekaj predhodnih zaključkov. To si lahko tudi zapomnimo. Mi smo nek živi laboratorij za Evropo in kadarkoli pridemo do kakšne inovativne ideje, eh, če pridemo do nje, prej kot eh, v Evropski uniji, potem eh, to radi sporočimo naprej. Benelux se lahko uporabi tudi kot eh, nek pospeševalnik prihodnjih evropskih ukrepov. Lahko to uporabimo tudi kot platformo za izvajanje in to na različnih področjih. Če imamo tri majhne države, kot so to države Beneluxa, potem je dobro, da se eh, razne definicije, ki so uporabljene v evropski zakonodaji, izvajajo na pravi način. Eh, uspešno sodelovanje znotraj Beneluxa tudi prispeva k temu, da je Evropa bolj mobilna in zahvaljujem se predsedniku za eh, te, to možnost, da spregovorim, zdaj pa še razprava. Hvala lepa, Šočpah. Hè? Uh, eh, voorzitter, dank u wel. Ik, ik zat even naar. Waar uh... pan gospod eh, predsednik. Gledam na George Bacha, zaradi tega, ker gre za nekaj posebnega, da si tukaj predstavljaš študija. Najprej bi se prisrčno zahvalil za predstavitev, koncept sem se že prebral in še vedno sem pod vplivom tega celovitega pristopa in pregleda dela Evrope na področju prometa. Naslednje leto gremo v Baljsko območje, ampak tukaj smo v Beneluxu in zdaj smo dobili dober pogled v to območje študija. Je dober pogled, eh, nudi dober pogled v to, kar se dogaja v tem delu Evrope. Imam pa nekaj vprašanj v poročilu. Ne, se nekako spogledujete z severnim porenjem, vest falijo. to je četrta neuradna članica Beneluxa. Kaj počenjate, da bi to regijo povezali z Beneluxom, ne nekako radno, ampak bolj materialno? Bo to del uh, vaše prometne politike? Nemška dežela, severno porenje Vesfalija. Drugo vprašanje, vprašanje teh cestnin oziroma pristebin. Eh, belgijska vlada je uvedla s tem cestinjenja, ki je še slabši v primerjavi z Nemčijo, če vse skupaj seveda primerjamo z nizozemsko. Ali pričakujete neko cestninsko politiko bilne luksa? vidimo, kakšne težave je belgijski pristop eh, pripeljal do, na jugo nizozemske. Danes eh, dopovdne smo govorili o poročilu INI oziroma smo o njem glasovali. Mm, tam so imeli lahka eh, tovorna vozila, gospodarska vozila. In komisijo smo poprašali po številkah, eh, kaj bomo z temi lakimi gospodarskimi vozili, eh, z temi minibusi. Imate kakšne priporočila v tej smeri ali je to sploh stvar, s katero se ukvarjate? To je tudi območje z regionalnimi eh, letališči, so tudi letalu, letališča. Eh, vključena v stroške. No, mogoče je to za enkrat dovolj. Hvala lepa. Dominik Rike je naslednji. Hvala, gospod eh, predsednik, za to zanimivo sporočilo. Nekaj bi rad vprašal o tej predstavitvi povezave um, v pogajanjih, ki jih imate. Razumem, da gre za neke vrste enoto. Zanima me, ali imate že kakšne eh, specifične kontakte ali pa sodelovanje eh, z regijo eh, Nord-Pas-de-Calais v Franciji oziroma severom Francije. Ali se obračate tudi kaj proti jugu? Zanima me tudi, ali kanal Senesko za vas eh, predstavlja eh, kakšno priložnost. Zanima me tudi, kako je s povezavami z osrednjo Evropo. Eh, ne gre samo za uporabo lahkih vozil, ampak Eh, ampak eh, moramo stvari pogledati tudi širše. Je, ja, je Žož Bah. Hvala lepa, zdaj pa Žož Bah. Ja, Fildan. No, hvala lepa, gospod eh, predsednik, je ja, pri družbi se čestitkam kolega Vima Vandrkampa. In zahvalil bi se gospodom Avilem svojim molemi za upravljeno delo. To je pomembna študija. Seveda sem poročilo samo še preletel, ampak pri nadaljšnji preučitvi lahko prijemo do določenih sklepov. Postavljajo se mi številne vprašanja. Bi se pa navezal na to, kar je povedal Wim Vanderkamp. Gre za vprašanje cesnine in še, ali se lahko predstavljate, da bi tukaj sprijeli skupno pobudo. In še eno vprašanje. Eh, zelo veliko številk ste navajali tudi na področju zaposlenosti v sektorju. Eh, kako si predstavljate sodelovanje pri vzajemnem priznavanju kvalifikacij na tem področju? Zdi se mi, da trenutno želi vsak vleči na svojo stran na, na področju logistike. Si lahko predstavljate tukaj tesnejše sodelovanje? In še zadnje vprašanje povezano z infrastrukturo. Prihaja do obnove infrastrukture v smeri bolj energetsko učinkovitega voznega parka z eh, pomorskim in vsega. Eh, vodnim oziroma rečnim prometom z uh, utekočenjenim plinom. Imate kakšne načrte na tem področju? Tudi jaz imam še nekaj vprašanj, ker zadeva gigalinerje, monster trake ali kakorkoli jih že imenujemo. Imamo raziskavo inštituta Fraunhofer, ki pravi, da, pet, da bo 25 odstotkov prometa prišlo na cesto, zaradi tega, ker bo to cenovno bolj ugodno kot železniški prevoz, tega se ne želi nišče ampak teoretično lahko argumentiramo, da lahko da boste vozili dva tovornjaka na mesto treh, zaradi teh eh, velikih eh, tovornjakov, manjka pa nam parkiriš ob eh, avtocestah, če bi imeli take ogromne tovornjake, potem bi to še poslabšalo situacijo. Imate kakšne težave? Imamo tudi veliko praznih voženj, zaradi tega, ker je stvar tako eh, poceni. Po drugi strani pa zaradi cestnin takšne vožnje postajajo visoke. Imamo tudi zelo velike razlike med cestninami v državah Beneluxa, pa tudi pri sosednjih državah. V Franciji imamo nekaj drugega, v Nemčiji tudi eh, cestnino za tovornjake. Imate zato toliko prometa, ker se tako poceni ne samo cestnina, ampak tudi Gorivo je ceneje. Mnogi prevozniki vozijo v Španijec, tam natankajo, peljejo v Luksemburg, ki je tam poceni in potem peljejo preko Nemčije na Polsko in spet tankajo, ker je tam poceni. Raje vozijo nekoliko naokrog, ker je to ceneje. Se vam to zdi ehm, še neka prednost, če pogledate nazaj, da imate umetno nizke cene in veliko prometa? In potem kako ravnate z sosedi, ne gre samo za Benjelux, imate tudi sosedo Francijo in sosedo Nemčijo. In Dominik Rikes si tega sploh ne upa omeniti. Povezava med Bruslom in Valencien, kjer imamo uh, železniško agencijo, tam bi lahko skrajšali pot za eno uro, če bi na 800 metrih odstranili travo z uh, proge. Imate kakšno skupno pobudo od treh držav, da bi tukaj sodelovali z. Uh, Eh, Francijo ali ne, ali bomo spet delali ovinke, kar seveda stane čas in denar. To so projekti, ki so namenjeni temu, da bi prenesli promet ceste na železnico in ne obratno. In še zadnji primer, so bili mnogi zaposleni se vozi enkrat na mesec v Štrasburg in ta vlak je katastrofa. Nikoli se še nisem vozil z njim, ampak slišal sem ogromno o tem. Ni nobene restauracije, 4-5 ur se vozi in zdaj je vlak še počasnejši in še in še in še je problemov. A ni tu možna neka skupna pobuda, inicijativa držav Bene Luksa, kjer bi lahko nekaj naredili, tako bi se lahko povezali z sosedi. In ker je Vim Vanderkamp omenil Rel Baltika, E, moraš me poslušati, ne smeš se pogovarjati z mojim, e, so, svojim sosedom. Ker zadeva Rail Baltica gre za skup podjem tretjih držav, treh sovrenih držav, ki so se med seboj povezale. Kar ni bilo lahko, ampak jim je uspelo. Rail Baltica bi lahko bil neki vzgled e, za to, da bi vlak ustrezno vozil med Bruslim in Francijo. Zdaj pa imate besedo vi. Thank you very much. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Drage poslanke, poslanci, najlepša hvala za vaše vprašanje. Najprej bi odgovoril bi na vprašanje, najprej kar zadeva sodelovanje z državami, regijami eh, v soseščini. Z Severnim Porednjem in Vestfalijo imamo odlično sodelovanje od zadnje pogodbe o Beneluxu, ki velja od 2012. Imamo celo politično deklaracijo eh, med našimi vladami in vlado Severnega porednja Vesvalije. Naslednji teden bomo imeli v Luksemburgu sestanek eh, od bora iz eh, predstavnikov prometnih ministrov iz treh držav skupaj s predstavnikom iz Severnega porednja Vesvalije. Tam bomo razpravljali o teh priporočilih skupaj z Porenjem Vesvaljo, eh, gospod Rike. Prek La France. Kar se tiče sodelovanja s Francijo, gospod Rike, na področju prometa gre predvsem za cestne inšpekcije. Tukaj obstaja zelo dobro sodelovanje. Eh, tudi v boju proti socialnemu dumpingu. Eh, sodelovanje na tem področju je res dobro, vendar pa ne gre za iste vrste sodelovanja kot z severnim porinjem Vestfalijo v Nemčiji. Če se vrnem na vaše vprašanje glede cesnine, to je trenutno za države Beneluxa najtežja tema, ker imamo klasično medvladno sodelovanje in med našimi vladami so različna mnenja. Mi imamo vsi svoje osebna mnenja, in bi si želeli nekaj ustvariti na ravni Beneluxa. Ampak vlade imajo pač svoje mnenje. Mi smo samo službenci Beneluxa za takšne zadeve pa potrebujemo politične odločitve. Se bomo pa s tem ukvarjali tudi naslednji teden ko gre za opredelitev sistema izračunavanja uporabe cest eh, na ravni Belenuxa, je takšna priložnost. In tukaj so eh, indikacije, da bi lahko imeli neki skupni sistem. Vsekakor pa je za nas pomemben trajnostni prevoz in seveda neke skupne tarife. Ni pa nekega dogovora na vladni ravni. In podobno je tudi v parlamenti. Toliko k vašim vprašanjem eh, naj še odgovorim, potem pa bom eh, predal besedo Jano Molmi, kar zadeva monster trake, eko, kombije in podobno. Pogosto imamo eh, razpravo, da ste v Evropskem parlamentu 2014 nekaj sprejeli. Imamo zdaj dve odločitvi na ravni Beneluxa. Prva se nanaša glede čezmenega prometa 45 čevljev dolgih eh, multilinerjev. To je bila pobuda podpredsednika komisije Timmermansa, da lahko ti vozijo po cesti kar zadeva za dolge tovornjake, monster trake ja, ali eko tovornjake, imamo sklep vlad, da damo Belgiji in nizozemski možnost, da razvijajo skupne projekte. Naprimer iz Lježa bi radi po noči spostavili povezavo z nizozemsko projekte. imam kar nekaj podjetij, ki si po noči želijo koristiti ta, to vrsto eh, prevoza. O tem bomo naslednji teden razpravljali na ravni eh, generalnih sekretarjev in ministrov za promet. Kako bi to organizirali, seveda moramo predeliti stroge pogoje, ampak vsekakor eh, v Beneluxu obstaja želja po uporabi to vrstnega prevoza so seveda razlogi za in proti, ampak kar zadeva izkušnje na nizozemske, so te pozitivne. Zelo malo je bilo tudi nesreč z temi težkimi, velikimi, dolgimi tovornjaki. Yes, um, I think if I... In zdaj še kolega. Če si pogledam svoj seznam vprašanj. Tukaj imamo uh, dobavo manjših eh, paketov z mini kombiji gospod Rike in gospod Vanderkamp sta mm, to spraševala, to ni niti v poročilo, ampak je dejstvo, da imamo resnično pomanjkanje podatkov tega, kaj se dogaja. Vsak vidi, da je na cesti več kombijev. Mogoče gre za povečanje e-trgovine, spletne trgovine. E -trgovine. Ali je to povzročil novo sistem cesninjenja v Belgiji, ne vemo, tega ne moramo meriti, zaradi tega, ker preprosto ne zbiramo takih podatkov. To je tudi eden od sklepov iz poročila, ki pravi, da bi naše eh, države morale uskladiti svoje definicije, kaj je eh, minikombi in podobno. Tega še nimamo, imamo pa jasen sklep da moramo nadaljevati z to študijo in pridobiti te podatke vsaj za območje Beneluxa, bi pa to veljalo tudi za celotno Evropo. Lahko bi si tudi Eurostat pogledal eh, to vprašanje. Najprej pa moramo začeti z jasnimi definicijami. Mm, to vas seveda ne bo zadovoljilo, ampak dejstvo je, da smo problem opredelili in definirali. Zdaj pa moramo nadaljevati. Če govorimo o alternativnih gorivih, eh, ki ste jih omenjali, vprašali ste, če eh, Benelux kaj počne na tem področju. Äh, Tega v študiji ni, je pa v študiji jasno napisano, da je treba povečati ehm, ekološkost eh, vozil, da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili od prejšnjega leta pa imamo priporočilo Beneluxa glede alternativnih goril v okviru čistejšega prometa, čistejše energije. Za promet države morajo v novembru vložiti akcijske načrte, kjer morajo napisati, koliko je načrtovanih eh, vozil eh, v naslednjih eh, letih. Mm, koliko bo polnilnic in tako naprej. V Beneliksu smo se tega lotili in to zapisali tudi v izjavi iz leta 2015, eh, pri čemer eh, smo eh, dejali, da ko bomo imeli akcijske načrte, ki, o katerih že razpravljamo, na naši ravni sekretarja v ministrstvu za promet, potem želimo zadeve smeriti tako, da ne bomo imeli na vsaki strani meje eh, polnilnice, polnilne postaje. Treba je tudi zgraditi zaupanje eh, v polnilnice eh, za plin ali tudi za vodik na nizozemskem. Tukaj imamo vodik zamisel vzpostavitve koridorja skozi Beneloks eh, in vzpostavitev tudi eh, varne gradne in varne vzpostavitve takšnega mrežja, tako da podbude tečejo. Glede na to, kaj se bo zgodilo z direktivo o čistem prometu, ampak na tem delamo. Naj še nekaj dodam. Spraševali ste tudi o infrastrukturi. Gospod Riki je vprašal v nekaj povezave za Severno Francijo. Najpomembnejši projekt na tem področju je nova lokomotiva v Tenuznu. Pomemben projekt med Flandrijo, Belgijo in Francijo z investicijskim volumnom 9 milijonov evrov. Zdaj se začenja ta projekt realizirati tudi z podporo Evropske komisije in z evropskimi sredstvi. To je prvi korak. Med, tudi med eh, Rotterdamo in Severno Francijo potekajo skupni projekti na infrastrukturnem področju. In kar vidimo, to je pa tudi povezano z vašim vprašanjem, je, da če želimo reševati lokalne probleme, moramo gledati bolj eh, globalno kar zadeva povezavo z Štrasburom, sam sem eh, belgijski, problem je že eh, povezava med Belgijo in Luksemburgom, zato potrebujemo veliko denarja in če hočemo rešiti to vprašanje, eh, moramo zvati veliko denarja. Zakaj je takšen problem? Zato, ker to veliko stane zaradi geografskega položaja. Zato si morate postaviti prioritete nisem tukaj, da bi eh, branil belgijske politike, pa vendar vidimo, da imamo veliko investicij v mednarodne projekte. Vemo, da treba tudi zaževati nacionalno mrežje. In tukaj gre vedno za politično izviro. Ampak to vprašanje so vedno znova eh, na dnevnem redu to, kar ste vprašali. In zato eh, potrebujemo podobne projekte, kot je ta čez meni med Belgijo in Francijo. Ampak kot rečeno, za reševanje lokalnih problemov moramo sodelovati z sosedi. In samo še ena majhna zadeva, ki bi jo dodal v povezavi z lahkimi gospodarskimi vozili za kombi. Zdaj imamo modalni preskok za tovnjakov na kombije. Zato, ker ti nimajo veznosti tahografov in zato, ker ni cestnin povsod za kombije. To je torej eh, novi modalni premik v cestnem prometu. da pa bi lahko študijo izvedli, moramo najprej upozoriti na to, da je to bilo. Zdaj pa obratni vrstni red, Žož Bahman najprej, potem pa ti, čeprav smo že šli en krok, ampak bom veliko dušen, potem pa še jaz enkrat stvari govoril. Eh, Pozostavil sem še vprašanje glede kvalifikacij eh, zaposlenih, bi pa še dodal eno vprašanje poročilu sem videl, da želite poenostaviti tovorne liste v digitalni obliki. Lahko to mogoče eh, malce bolj podrobno opišete. Hvala. Gospod Vanderkamp. Eh, gospod predsednik, imam še eno vprašanje k temu, tem eh, dolgim tovornjakom. Ti so registrirani v Luksemburgu in se vozijo v severno polenje Vesvarje. Nekje sem prebral, da v mnogih državah eh, lahko ti to vrnjaki vozijo. Kako je s tem v Luksemburgu in severnem polenju Vesvarje? To ti lahko povem. Eh, v severnem polenju Vesvarje ni dovoljeno. Evropski parlament eh, je to odločil in tudi v komisiji je to padlo zaradi tega, ker je želela dopustiti eh, velike eh, tovornjake, po evropskem pravu pa je to prepovedano, skala smo o tem razpravljali, v parlamentu nikoli nismo dosegli večine, ampak države Beneluxa so, ker so tako pametne, dva taka pametna sedita tudi pred menoj, tako da se je Benelux skliceval na pogodbo pred pogodbo Evropske unije, in zato so dovolili čezmeni promet za te tri države, eh, v Severno Porenje pa ne pridejo več. Eh, odločitev v drugih eh, deželah Nemčije je morda drugačna, ampak v Severno Porenje in Vesfalijo ne morejo voziti. Zdaj pa še eno vprašanje glede cesninjenja. Tu vedno menjam Švico. Švicari so tako eh, zelo evropski, zato ker niso v Evropski uniji uvedli socesnino za tovornjake na vseh eh, cestah, so vse eh, tovornjake za težo nad pet tonami. Zaradi tega niso imeli nobenih eh, problemov z prehodom z avtocest na regionalne ceste. Mi smo imeli problem, ko smo izgradili novo avtocesto. Eh, in eh, za avtocesto uvedli cestnino in potem smo imeli eh, ogromno dobrnjakov na regionalni cesti, ker so se preselili eh, tja. Tako da je najboljše, če velja cestnina za vsa vozila na določeno težo na vseh cestah. Predstavljam si, da je, je projekt med Luksemburgom in Štrasburgom zelo drago, 900 milijonov, ampak eh, tam med Vanesenom in eh, imamo odsek 800 metrov, ki, kjer je treba samo nekaj pokositi do Valenciana, potrebujemo ogromno časa in tam imamo agencijo, ne vem, je župan za to dogovoren, ampak za vse, ki se vozijo tja eh, z Brusla je zelo slabo in obratno tudi. Mogoče mi lahko na to odgovorite. In še eno vprašanje tam od gospoda Rike. Merci, prezident. Hvala, gospod predsednik. Želim dodati samo še nekaj. In, um, Brusel, Pariz, to je glavna železniška proga na svetu. In danes smo govorili o teh 800 metrih, ki, kjer je treba nekaj popraviti. Na francons, fra, francoski strani gre za Um, torej, v Franciji smo to pripravljeni storiti, v Belgiji pa bi potrebovali en milijon in uh, ne najdejo tega denarja. In če bi rešili ta, teh 400 metrov, bi se lahko izognili Lilu in bi s tem prihranili tudi čas. Na vsak način bi to bilo še kako koristno. Also, da würde ich jetzt mal provokativ sagen. No, če malce provociram, en milijon. Je, precej denarja, ampak 200 milijonov pa ni noben problem. Zdaj pa beseda vaša. Ver, da sem popolnoma odkrit doslej, se na ravni Beneluxa o tem ni razpravljalo. Ampak imeli bomo srečanje s kabinetom ministra gospodom Belojem in bomo seveda tudi posredovali te skrbi, ki so bile izražene tu v parlamentu in da bi uh, bila možna poceni hitra rešitev. Torej, pri tej točki smo zelo odprti, ni pa uh, se razpravljalo o tem, kar zadeva. Ampak to bomo torej storili, to vam zagotavljam. Eh, drugi element in potem bom dal besedo kolegu, se nanaša na poklicno usposobljenost delavcev, v zadnjih dveh letih je to tema, eh, ki eh, jo obravnavamo. To sicer zdaj ni odgovor z moje strani, ampak od lanskega leta naprej je um, velja neko um, vzajemno priznavanje um, akademskih diplom. In trenutno Eh, to preverjamo tudi za poklicno usposobljenost, ne samo za univerzitetno usposobljenost. In um, izvajamo tudi študijo, kaj bi lahko še dodali, da bi eh, tudi kot Binelux lahko prispevali eh, k, um, torej na področju prometa in da bi s tem prispevali bili tudi neke vrste evropska dodana vrednost pri teh poklicnih usposobljenostih. Um, kaj ti to je povezano seveda tudi s prostim pretokom delovne sile? Če dodam k temu no, zaposlovanju, s tem se nismo ukvarjali v novem forumu. Ampak vsak, eh, kot deseto delovno mesto, je povezano z področjem logistike. In to kaže, kako pomembno je za nas, da je ta sektor dobro organiziran. Kljub uh, motečim razmeram oziroma razvoju dogodkov na področju prometa. Eden od razlogov je digitalizacija in vprašali ste, kaj se dogaja z eh, digitalizacijo tovodnih dokumentov, prevoznih dokumentov. Ministerski predsednik držav Beneluxa so na zadnjem vrhu to povdarili, sicer, da bi morali na področju prometa spodbujati digitalizacijo, zato smo za naslednje leto načrtovali pilotni projekt eh, digitalnih tovornih listov. In pogosto je tako, da je ogromno papirjev na tovornjaku ali na eh, rečni ladji ali kjerkoli druge. In veliko se porabi časa tudi za obdelavo teh eh, dokumentov na carinskem področju poteka prav tako eh, pilotni projekt eh, v prevozu po celinskih eh, vodnih poteh in sicer za brezpapirno delovanje, ki deluje. Projekt se je začel majhen in cilj je, da se potem postopno širi. In S tem bomo eh, začeli naslednje leto in eh, ministri nam bodo gledali še z ramo, potem pa še problematika teh dolgih eh, tovornjakov. Tudi tukaj imamo podobno situacijo. Imamo pravni okvir, ki omogoča izvedo pilotnih projektov. In ti bodo pokazali, kje zadeve delujejo, kje ne, kje bi lahko delovali bolje primer tega, da se cvetje, eh, ki prihaja v lež z letalom, potem pravočasno pripelje na drugo lokacijo, ki ni v bližini drugega letališča. Takšne probleme bi lahko rešili z takšnimi dolgimi vozili, ki bi vozila po noči, da ne bi povzročala zastojev. So pa to pilotni projekti. Pilotni projekt pomeni, da ga bomo na koncu ocenili in v Beneluxu bomo eh, rezultate delili z vsemi deležniki, tako na nacionalni kot regionalni ravni. Te informacije delimo tudi z našimi sosedi. In vsaka država lahko s temi informacijami naredi, kar želi. In imate kakšen datum že za to, kdaj bo pilotni projekt končan ali nimate še datuma? Kdaj bo končan? projekt, eh, ne vemo, ker še ni določen datum za začetek. Eh, v Nemčiji imamo projekte, ki so se končali pred tremi, petimi leti in nišče ne ve ničesar o, o tem. In tako se ne dela. To je trik, eh, ki ga upam, Benelux ne bo ponavljal. Ampak predsednik, imeli smo študije o teh dolgih tovornjakih, ki jih morate tudi prebrati. Se bom ko bodo. Potem najlepša hvala gospodu Willemsu in gospodu Munjemi za predstavitvi, za razpravo. Malce malo nas je bilo, ampak za nami je tudi dolg dan. Vsekakor pa je bilo še vedno zelo zanimivo in plodno in zato se zahvaljujem in s tem smo zaključili 21. točko dnevnega reda in prehajamo na 22. Eh, točka razno, tukaj ni nič napisano in tudi ničesar ne vidim, tako prehajam na 23. točko, tukaj pa gre za kraj in datum naslednje seje, mm, datum je 9. 10. november, kraj pa Bruselo. Se ženjamo pa 9. novembra ob 9. uri zjutraj. S tem se zahvaljujem vsem za pozornost in vam želim prijeten večer. In vam želim vse najboljše.